Ladies and gentlemen, after this very... Gospe in gospodje, videli ste izjemen video posnetek, zdaj pa mi je v veliko veselje, da vas lahko pozdravim tukaj v imenu predsednika parlamenta gospoda Tajanja, ki bo spregovoril kasneje. Ponosno sem, da lahko otvorim prvo konferenco o oceanih skupaj s parlamentom in komisijo. Tolmačenje je na voljo v 23 jezikih, zato lahko govorite tudi v svojem jeziku. Torej. Prav tako so me prosili, da vam povem, da smo v prvem krogu razprav spolno uravnoteženi. Konferenco organizira predsednik Tajani skupaj z odborom za okolje, odborom za ribištvo in odborom za industrije ter raziskave. Sodeluje tudi komisija zlasti GD Mare, pa tudi GD RTD. Zelo sem vesela, da lahko pozdravim tukaj komisarja Velo in Medasa. Ona dva bosta sodelovala v tej odvoritveni slovesnosti. Vesela sem, da sem tukaj, kajti tudi mladi so prisotni, kje ste tam in tam, odlično. Seveda je veliko mladih tudi v dvorani. Lepo pozdravljeni tudi dijaki, učenci in učitelji iz evropskih šol v Bruslju. Kdo je tukaj? Pozdravljeni. Pozdravljeni mladi. To kaže, da oceani in podnebje zelo zanimajo mlade in tako je tudi prav. Gospe in gospodje, pomorska politika ima več obrazov. Težko je o vseh vidikih govoriti na enem dogodku v polovici dneva, ampak eh, mi smo se potrudili po najboljših močeh. Na začetku boste slišali več govornikov, ki pokrivajo številna področja, raziskave, gospodarstvo in tudi državljane. Potem pa imamo tri kroge razprav. Najprej, kar zadeva globalno upravljanje oceanov za prihodnost, nisem želela omenjati posebnih in posameznih govornikov, ampak izpostaviti želim Marijo Damanaki, ona je nekdanja komisarka za ribištvo. Pozdravljeni. Ona je odgovorna za reformo skupne ribiške politike, to je bil velik korak naprej za nas v Evropi. V drugem krogu bomo govorili o tem, kako bi lahko poskrbeli za zdrava in čista morja ter oceane. Govorili bomo o onesnaženosti in podnebnih spremembah. V zadnjem krogu pa bomo govorili o tem, kako bi lahko zagotovili trajnostno modro gospodarstvo. Imeli bomo govornike ne samo iz tradicionalnih, tako imenovanih modrih sektorjev, ampak tudi iz novih sektorjev, naprimer proizvodnje alk in energije iz oceanov. Vedno bo moderiral predsednik ali podpredsednik relevantnega odbora, drugi Evropski poslanci pa bodo prispevali s kratkimi izjavami tekom razprav. Gospe in gospodje, časa za odmor ni, vendar če boste imeli kaj časa po tej prireditvi, lahko pogledate, kaj se dogaja okrog polkrožne dvorane. Lahko vidite, kako poteka projekt Kopernikus ali Marina in responsible, zato ker je v tej besedi beseda si ali morje. Govorili bomo tudi z mladimi, ki stojijo za temi projekti in mladi pravijo, da je treba o oceanih govoriti na ulici. Zdaj nismo na ulici, smo v polkrožni dvorani v Evropskem parlamentu, ampak že to je prvi korak naprej. V zadnjih dveh letih mislim, da je prišlo do velikega preobrata oceani in morja so pomembna politična tema, ne samo zaradi onesnaženja s plastiko. Še dobro. Veliko smo imeli globalnih konferenc, naprimer naš ocean, lani v Baliju, letos na Norveškem. Imamo tudi organizirano čiščenje obal in plaž in eh, oceani so tema, o kateri se govori po vsem svetu. Po mojem mnenju bi bilo najbolje, če bi v Evropskem parlamentu parlamentu oblikovali odbor Mare ali odbor za pomorstvo. Tam bi lahko obravnavali takšna vprašanja in konferenca, kot je ta, je korak v to smer. In še en primer je medskupina Sirega, Sofija in še nekateri drugi. Smo leta 2014 to oblikovali kot platformo za razpravo o pomorskih vprašanjih. Vključili smo vse vidike industrijo, politike, znanost in nevladne organizacije. Gospe in gospodje, zakaj so oceani in pomorska politika tako pomembni? Živimo na modrem planetu, 70 odstotkov površine pokriva voda. Oceani vežejo CO2 in proizvajajo kisik in vsak vdih, ki ga naredimo, je zaradi oceanov. Ljudi na svetu je vedno več, ljudje potrebujejo energijo, energijo, surovine iz oceanov in mori. Potrebujemo tudi eh, oceane za prevoz blaga, vendar oceani so ogroženi in oceani potrebujejo našo pomoč. To je zelo pomembno za nas, evropejce. Evropa je pomorski kontinent. Obale imamo sedemkrat več kot ZDA, samo pet od 28 držav članic nima pomorske obale. Veliko imamo zelenih sektorjev, naprimer energija valov, energija plimovanja, pomorstvo in tako naprej. Prav tako izvajamo veliko raziskav na področju oceanov. Gospod Hercik, naprimer, bo govoril kasneje. Ampak niso potrebne samo raziskave. Več vemo o luni ali mesecu, kot o globokih oceanih. Zato potrebujemo dostop do raziskav na tem področju. Prav tako moramo povezati znanost z ljudmi. Poskrbeti moramo, da bodo ljudje poznali oceane. In mislim, da smo na dobri poti. V Evropskem parlamentu si prizadevamo za pilotni projekt za opismenjevanje ljudi v zvezi z oceani in pred nekaj uh, dnevi je GD Mare prav tako začel z ukrepi na tem področju in tudi UNESCO bo začel z ukrepi na tem področju. Vladimir Uljadnini nam bo več povedal o tem. In kolegice in kolegi, v parlamentu in komisiji govorimo o integrirani pomorski politiki, skupni ribiški politiki, o modrem gospodarstvu, o načrtovanju prostorov v oceanih, pripravljamo knjižnice. In prav tako smo naprimer govorili o plastiki za enkratno uporabo in o zmogljivostih eh, delovanja pristanišč. Svet prav tako sodeluje z komisijo in parlamentom pri tem. Komisija opravlja odlično delo, spodbuja eh, pomorsko agendo, parlament je pri tem vedno pomagal, zdaj pa je treba poskrbeti, da se bo to izvajalo v državah članicah. To zveni preprosto, pa vendar ni. Potrebujemo pa tudi mlade, ki so pripravljeni delati v modrem gospodarstvu in to na trajnosten način. Najbolje bi bilo, če bi naprimer sodelovali z drugimi po svetu, naprimer eh, podnebni pohodi, ki potekajo posod po svetu dan danes. Lahko bi sodelovali tudi z mm, mladimi inovatorji, ki opravljajo zelo zanimive projekte. Evropska unija je globalni vodja na področju raziskav in inovacij. Skupaj moramo delati na tem, da bomo imeli trajnostno modro gospodarstvo. Mislim pa, da moramo poskrbeti za to, da bo v naslednjem okvirnem raziskovalnem projektu dovolj sredstva tudi zato, da bi poskrbeli, da bodo oceani, oceani nekoč zdravi. Čakajo nas volitve in zdaj smo organizirali dogodek v zvezi s prihodnostjo modrega planeta. Oceani nimajo voljivcev, niso volilno okrožje, vendar so za nas zelo pomembni. Nekdo, ki veliko ve o oceanih, se bo z menoj prav gotovo strinjal in sedi tukaj. Vi ste leta 2017 gostili konferenco na to temo na Malti, to je naš eh, komisar Karmenu Vela, ki mu kar takoj dajem besedo. Izvolite. Hvala lepa. Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, draga Gezine, gospod eh, komisar Carlos nekdanja komisarka Marija, državni sekretarji, gospe in gospodje. Hvala lepa, da ste se nam danes pridružili, kajti govorimo o prihodnosti modrega planeta. Kot številni drugi evropejci sem dejansko zrasel ob morju. Moji najljubši spomini iz otroštva so, kako smo poletja preživljali na plaži. To so lepi spomini. Več časa kot mine, lepši se mi ti spomini zdijo. Ampak nažalost enako ne velja za oceane. Tekom let sem videl, da na lokalne ekosisteme izvajamo vedno več pritiska. Poslušam ribiče, ki se pritožujejo, da je rib v morju vedno manj. Videl sem, kako podnebne spremembe, pretirano izkoriščanje, prekomeren ribolov in onesnaženje vplivajo na oceane. Vidim, da mora modro in zeleno iti z roko v roki. Pred skoraj petimi leti sem prevzel mandat in prizadevam si za to, da bi dobili koalicijo za zdrave in trajnostne oceane. To velja tako doma kot tudi v tujini potrebujemo koalicijo politikov, poslovnežev, mladih in drugih, ki bodo nekoč podedovali ta modri planet od nas. Vesel sem, da vas je toliko danes v dvorani. To kaže, da se vedno več ljudi zaveda, kako pomembno je to vprašanje. Vprašanje oceanov za nas in za naše podnebje, pa tudi za naše preživetje. Ponosen sem na to, kar je Evropska unija dosegla v preteklih petih letih. Prvič, imamo pravila glede omejevanja plastike za enkratno uporabo, prav tako imamo pravila v zvezi z recikliranjem. Zato smo v Evropi vodili na področju preprečevanja onesnačanja mori. In več kot 10 odstotkov obaljnih območij je zaščitenih zdaj. In to dve leti pred mednarodnim rokom, ki je leta 2020. Želimo si, da bi naši oceani bili zdravi v skladu z našim okvirom za pomorsko strategijo in v skladu z direktivo na tem področju. In mi si prizadevamo tudi za trajnosten ribolov. Sodovi so že vidni. Na številnih področjih so ribi staleži v najboljšem stanju v zadnjih desetih letih. Zdaj imamo 59 staležev, ki so trajnostni. Ko je komisija prevzela mandat, jih je bilo 37 in pred desetimi leti jih je bilo samo pet. In četrtič, trajnostno modro gospodarstvo je zdaj del vsakdana. Poglejmo si energijo oceanov. Veliko sredstev smo namenili za raziskave in preizkušanje. Ta nov sektor se hitro razvija v predkomercialno fazo. Prav tako bodo drugi inovativni poslovni modeli imeli prednost od platforme, ki jo bomo predstavili kasneje letos. In v petih letih smo vložili več kot 500 milijonov evrov v pomorske raziskave. Naprimer, preučujemo mikroplastiko in potencijalno tveganje, ki ga ta plastika povzroča, kajti ne ogroža samo zdravja živali, ampak tudi ljudi. Vem, da bo Carlos kmalo povedal več o tem. In nismo se omejili samo na Evropo, kajti oceani so naša skupna globalna odgovornost. Vesel sem, da vam lahko povem, da smo pravkar objavili prvo poročilo o napredku v zvezi s tem, kaj je Evropska unija storila za to, da bi izboljšali upravljanje oceanov. V poročilu popisujemo dosežke, odkar smo sprejeli agendo za boljše upravljanje oceanov, to je bilo novembra 2016. 50 ukrepov smo navedli v tej agendi in to je spet zagnalo mednarodno sodelovanje. Evropska unija je zdaj zanesljiv partner in zaradi tega smo mi, evropejci, največji dobavitelj tehnične pomoči za trajnostno eh, gospodarjenje z oceani. Skoraj 600 milijonov evrov smo namenili temu, da zagotavljamo trajnosten ribolov in ribogojstvo. Prav tako smo veliko denarja namenili za čiščenje pomorskega prometa in krepitev pomorske varnosti v partnerskih državah. Velike ribiške sile smo spodbudili, da reformirajo svoje nadzorne sisteme, zato da se borijo proti nezakonitemu ribolovu in da uporabljajo naš sistem rumenih in rdečih kartonov. Prav tako smo sklenili partnerstvo z ključnimi igravci, kot sta Kitajska in Kanada. Sklenili smo tudi sporozum za arktično ribištvo, zato da bi preprečili nezakonite dejavnosti v arktičnem oceanu. Prav tako spodbujamo trajnostno modro gospodarstvo v EU, pa tudi v državah druge po svetu, v skladu z našimi načali financiranja, v okviru katerih financiramo trajnostne načine gospodarjenja z oceanom. Gospe in gospodje, kmalo nas čakajo volitve v Evropski parlament, zato sem prepričan, da moramo državljanom povedati, kaj Evropska unija počne za nje, za njihove skupnosti, za njihove družine in za njihovo prihodnost. Ocean je odličen začetek, kajti predsednik Juncker pogosto pravi, da želimo ukrepati v zvezi z velikimi stvarmi in le kaj je večjega od oceanov. Mislim, da moramo vsem povedati, da si Evropska unija prizadeva za zdrava morja in živahne podeželske oziroma obaljne skupnosti, kajti to je naša skupna prihodnost in prihodnost oceanov. Hvala. Thank you very much. Come. Hvala lepa, Karmenu. Zdaj dobi besedo svet. Povedala sem že, da imamo v Evropski uniji tri institucije, parlament, komisijo in svet. Svetu trenutno predseduje Romunija, zato bo spregovorila Adriana Petku. Ona je državna sekretarka na Ministrstvu za vode in gozdove v Romuniji. Verjetno vas bo večina potrebovala slušalke, zato ker bo Adriana govorila v romunščini. Adriana, izvolite. Hvala, Gezine. Komisarje, poslanke in poslanci, spoštovani delegati, gospe in gospodje. Najprej se želim zahvaliti parlamentu in komisiji za organizacijo te konference na visoki ravni. Ta konferenca je zelo pomembna, zato ker si Evropska unija prizadeva za to, da bi rešili morja in oceane. Zato, da bodo oceani in morja lahko še dolgo podpirali naše gospodarske dejavnosti. Romunija meni, da so oceani in morja ključen del globalnega ekosistema. Predstavljajo novo obzorje, zagotavljajo prostor, energijo in živila ter hrano za ljudi. Oceani in morja lahko prispevajo k izkoreninjenju revščine, zato ker zagotavljajo nova delovna mesta. Prav tako so tudi pomembni pri preprečevanju podnebnih sprememb. Če si želimo imeti lepšo prihodnost, moramo razumeti koncept trajnostnih mori ali trajnostnega upravljanja z morji. Najprej pa moramo preprečiti degradacijo mori. Zaščita mori mora biti ključni del naših politik. Romunija meni, da so zaščitni ukrepi zelo pomembni. Črno morje za nas ni samo območje naravnih virov, to je tudi zelo dragocen ekosistem. Ima omejene povezave z oceani na našem planetu, zato je pod še večjim pritiskom ljudi, kajti 200 milijonov ljudi živi na obalah Črnega morja. Posvečati se želimo temu, da bi zmanjšali onesnaženje in da bi spodbujali trajnostno ribištvo. Ohraniti želimo pomorski ekosistem, zato da bi lahko zagotovili trajnostni razvoj obalnih območij. Vendar mori ne bomo zaščitili brez regionalnega pristopa. Sodelovati moramo v okviru konvencije Črnega morja za preprečevanje onesnaženja. Evropska unija mora pri tem sodelovati komorski odpadki so eden največjih problemov, s katerimi se soočamo, ko govorimo o zaščiti pomorskega okolja. Plastika in mikroplastika sta ena največjih groženj za morja. Do tega pride zato, ker ni ustreznega ravnanja z odpadki. To je zelo kompleksen problem kajti gre za čezmejno vprašanje. In ker imajo pomorske regije različne značilnosti, zato je treba koordinirati ukrepe na regionalni in nacionalni ter mednarodni ravni. Regije so pomembne pri koordiniranju strategij za morja in oceane. Prej sem omenila konvencijo za Črno morje. Ta vključuje strategijo za preprečevanje pomorskih odpadkov. Šest držav sodeluje v tej konvenciji in prizadevajo si za to, da bi preprečili odpadke. Zmanjšanje plastičnih odpadkov je ključnega pomena, če želimo preiti na krožno gospodarstvo. Sistemi zbiranja in potrjevanja zlasti za tiste, ki pobirajo plastične odpadke, so ključnega pomena. Plastičnih odpadkov ne bomo več hranili ali reciklirali, oziroma jih bomo reciklirali, ne pa sežigali. Posvetiti se moramo temu, da bi preprečili odpadke in da bi z njimi ustrezno ravnali. Podpiramo partnerstva in preučujemo tudi možnosti trajnostne uporabe plastike. Plastični odpadki so zelo velik pojav, zato bomo o tem govorili na neformalnem svetu za okolje, ki bo potekal 20. in 21. maja v Bukarešti. Delati moramo na tem, da bi harmonizirali ukrepe na obaljnih območjih in prav tako potrebujemo kampanje ozaveščanja za javnost. Preučiti je treba tudi učinke podnebnih sprememb. To bo vodilo do višanja gladine mori in Prav tako bo več skrajnih vremenskih pojavov, ki vplivajo na obaljna območja. Romunija ima načrt za to, da bi spet oživili obalo Črnega morja. Predlagamo ukrepe za to, da bi preprečili erozijo obaljnih območij in da bi zaščitili nepremičnine na obaljnem območju. Romunija je največja država v okviru Podonavja, zato je tudi aktivna na področju ravnanja z Donavo in to vključuje tudi ukrepe na področju obale in tudi onesnaženje z hranili je tema, ki jo obravnavamo v tem okviru. To pomeni, da želimo zmanjšati onesnaženje tako v Donavi kot tudi v Črnem morju. Romunija spodbuja regionalno sodelovanje in želi prispevati k naporom EU za to, da bi čim bolj izboljšali pomorsko okolje in to na osnovi okvirne direktive za pomorsko okolje. Integrirani pristop pri vseh politikah na tem področju mora upoštevati tudi ekosisteme. Tak pristop je ključnega pomena če želimo zagotoviti, da bomo imeli politike, ki bodo trajnostne in ki bodo pomagale ljudem, da se prilagodijo podnebnim spremembam ter zaščitijo biotsko raznovrstnost. Mislim, da bo ta konferenca prispevala k napredku, zato da bomo dosegli svoje cilje in da bomo imeli bolj trajnostne oceane in da bomo bolj trajnostno tudi uporabljali naravne vire. Hvala. Hvala lepa, Adriana. Ta romunski načrt je zelo ambiciozen. Čestitke. Če boste dosegli vse, kar ste napovedali, bo to dobro za Črnomorje in tudi za morja nasploh. Hvala. Zdaj pa Carlos Moridas. On je evropski komisar, odgovoren za raziskave, znanost in inovacije. Gospod Vela je že omenil 500 milijonov namenjenih pomorskim raziskavam. Mi menimo, da bi bilo dobro, če bi bilo tega denarja še več, ampak izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, prijatelji, državna sekretarka, prijatelj Karmenu, nekdanja kolegica Damanaki. Vem, kje sediš in jaz sedim tukaj, ker si prej sedela ti. Gledal sem po občinstvu in eh, oziral sem se tudi po tribuni, kjer sedijo mladi. In mislim, da ste vi, mladi, res srečni in imate srečo. Zakaj? Videli boste veliko napredka, videli boste, kako bomo pozdravili bolezni, za katere zaenkrat zdravil še ni. Videli boste, kako kvantni računalniki spreminjajo naš pogled na računalnike ampak soočali se boste tudi z velikimi izzivi. In izziv, o katerem govorimo danes, je eden največjih izzivov sploh. Razmišljal sem torej o tem, kaj vam lahko povem. Pet let sem že komisar. Pet let potujem po Evropi, srečujem se s predsedniki, premijeji, ministri in vsemi temi pomembnejši. In če pomislim kaj sem dosegal v teh petih letih, se ne spomnim teh ljudi, ampak se spomnim vas, mladih. Eden od tistih, ki me je najbolj navdihnil, je zelo mlad človek po imenu Bojan Slad. On je nizozemec, ko je bil star 16 let. Pri 16 je obiskal obalo v sredozemlju in videl je, veliko plastike. Rekel je, to je grozno, nekaj treba storiti. In to je razlika med vašo generacijo in mojo generacijo. Vaša generacija dejansko ukrepa. Vaša generacija meni, da vaša vloga ni iti na univerzo in potem dobiti delo. Ne, vi želite nekaj spremeniti zgodba o bojenu slatu je zgodba o 16-letniku, ki se je odločil, da bo počistil oceane. Potem pa pridejo ljudje do njega in mu rečejo, pogled, pa toliko je tehnoloških rešitev in tako naprej. Ampak on je odgovoril, da to niso ustrezne tehnične rešitve. On je želel poskrbeti, da bi plastika prišla do nas, zato da bi jo lahko počistili. On je izumil tehnologijo, ki uporablja morske tokove. Veliko inženirjev in pomembnežev je govorilo o tem, kako bi to storili, ampak oni so razmišljali v okviru škatle. On pa je imel drugačno zamisel. Skeptici, skepticizem seveda obstaja, vprašanje je, ali je to dobra tehnika ali ne, ampak mislim, da je on dvoje storil prav. Prvič, njegova misija je postala reševanje tega vprašanja in poskrbel je, da vsi zdaj govorijo o tem. Če se ozremo nazaj, 15 let nazaj, na primer, so se ljudje komaj začeli zavedati, kako velik problem je to. In če si danes pogledamo plastiko in oceane, mislim, da smo zdaj v podobnem stanju, kot smo bili pri podnebnih spremembah pred 15 leti. 8 milijonov ton plastike vsako leto konča v oceanih. Moji stari starši pa prihajajo iz časov, ko plastike sploh ni bilo. Torej, še danes živi generacija ljudi, ki se plastike sploh ne spomni, zdaj pa 8 milijonov ton plastike vsako leto odvržemo v morje. Vsak. No, to je tako, kot če bi se ljudje postavili na obalo in vsak bi pet nakupovalnih vrečk plastike vrgal v morje vsako leto. Bojan Slat je tisti, ki je poskrbel za to, da ljudje zdaj gledajo na to drugače. To je zanimivo za vašo generacijo, kaj te. Jaz imamo otroke in nekoč smo govorili o tem, kako bi lahko zaščitili ljudi v smislu podatkov. Moji, moji otroci temu ne namenjajo veliko pozornosti. Ampak nekoč so prišli domov in rekli so, oče, nekdo na YouTubu pravi, da bo Evropska unija ustavila internet. S tem človekom na YouTubu komunicira drugače kot z menoj. In Bojan Slat je poskrbel, da se o tem problemu zdaj govori, zato ker je komuniciral na drugačen način. Jaz menim, da je dobro, če si pogledamo, kaj je storil Bojan Slat. Potem pa bi lahko enako storili tudi na evropski ravni. Zato smo mi prišli na dan s to zamislijo o misijah EU ena od misij bi morala biti v zvezi z oceani. To ne more biti nekaj, kjer bi mi samo dejali, da bomo to storili in potem temu namenili nekaj denarja. Ne, treba je biti konkreten. Številke so pomembne. Povedati moramo, kaj bomo storili za to, da počistimo oceane. To je, po mojem mnenju, drugačen način komuniciranja. Tako moramo komunicirati z vami in vašo generacijo. In potrebujemo vašo pomoč, zato da bomo spremenili način komuniciranja. In še zadnje sporočilo. Zdaj se bliža zelo pomemben čas. Bližajo se evropske volitve. Vidite lahko, kako zelo se je svet spremenil. Ko sem prišel leta 2014, je bilo popolnoma drugače. Ljudje, Zdaj pravijo, da strokovnjaki niso pomembni, imamo lažne novice, tega leta 2014 ni bilo. Politiki vas morajo upoštevati, ampak vi morate politikom povedati, kaj želite za svojo generacijo. In vidim, da to počnete vsak petek, ko sem v pisarni. Politikom sporočate, da je to pomembno politikom sporočate, da ne gre le za to, da bodo politiki vam govorili, da bodo nekaj storili za oceane, ampak vi zahtevate konkretne informacije, kdaj, kako, s kakšno tehnologijo, kdo bo to storil. Kajti konec koncev, dragi prijatelji, smo mi odvisni od oceanov bolj kot menimo. Silvija je nekoč dejala, da smo ljudje morska bitja morda ne živimo v oceanih, ampak od njih smo odvisni prav toliko, kot če bi živeli v oceanih. In to vam želim sporočiti. Tukaj smo in računate lahko na nas, prisluhnili vam bomo in v naslednjem mandatu bomo prav gotovo nekaj storili, kako smo tudi v tem mandatu. In na koncu želim še enkrat povedati, da je Karmenovela opravil odlično delo. Že od začetka se ukvarja s to temo, to velja tudi za parlament in za gospo Meissner, ona je posebna odposlanka za pomorske zadeve. Veliko smo storili, verjetno nismo dobro komunicirali, ampak hvala lepa za vaš čas. Thank you very much, Commissioner. One can really feel, well, one can really, really feel the passion you have for the ocean. But as some Hvala lepa, gospod komisar. Mislim, da je posem logično, da tako vi kot komisar iz Malte začutite morje. Omenili ste Slata, eh, sama bom še enkrat omenila Marčilo Šlanj, ki je študentka arhitekture iz Ahna. Prej sem jo že omenila v govoru, ampak verjetno je ne poznate. Ona je našla drugačen način, kako se znebiti problema s plastiko. Ona je arhitektka, ki se rada potaplja in ugotovila je, da je toliko plastike vse posod, da je treba nekaj spremeniti. In kot arhitektka je razvila neke vrste platformo oziroma neke vrste most skupaj s kolegi z univerze. Ona ugotavlja, da je la plastika, mikroplastika lahka in da plava. In da lahko v okviru morskih tokov tudi potone vendar je rekla, da bi morala ostati na površju, na gladini. Če bi imeli neke vrste platformo, neke vrste most, bi lahko mikroplastiko enostavno pobrali iz morja. Z tega sicer še niso preverili v praksi, je pa to morda še ena od obetavnih zamisli. Če, če bo imeli več takih ljudi, kot sta bojen in gospa, ki sem jo omenila, potem bo družbi nedvomno šlo na bolje. Seveda smo tudi mi pomembni komisija in parlament, ampak potrebujemo nek most, ki nas bo povezal z družbo. Zdaj pa besedo predajam Ženevieve Pons, ki je direktorica inštituta Jacques Delors in sicer direktorica Bruselske pisarne. Izvolite. Hvala lepa, Gezine. Hvala lepa tudi komisarju Karmenu Veli za povabilo, da vas danes nagovorim. Lepo zdrav vsem, gospe in gospodje, lepo zdrav tudi mladi generaciji, ki je danes res odlično zastopana. Zame je privilegij, da lahko spregovorim na tej konferenci, mislim, da je trenutek več kot primeren. Ob pravem trenutku smo se zbrali. In sicer nekaj dni za tem, ko je ena cela pet milijonov ljudi povsod po svetu demonstriralo in zahtevalo, da ukrepamo. Mislim, da potrebujemo več sporazumov in več dogovorov tudi v naslednjih letih. Storiti moramo več za podnebje, za okolje, za zdravje. Oceani so za nas zelo pomembni, okolje je pomembno. Na milijarde ljudi je pravzaprav odvisnih od morja. Vsakodnevno preživetje je odvisno od oceanov. Zato moramo oceane zaščititi. Če so oceani tisti, ki skrbijo za zdravje planeta, potem moramo zagotovo poskrbeti za oceane. Mislim, da bi morali poskrbeti tudi za polarni tok. Biotska raznovrstnost v oceanih je tista, ki nam zagotavlja hrano, ki nam zagotavlja kisik in tako naprej. Zato moramo za to skrbeti. Odkar se spomnim, so me oceani privlačili. Moje otroštvo sem preživela ob morju v Tuniziji. Moji zgodni spomini so iz časa, ko je moja družina živela ob morju. Od takrat sem se potapljala po različnih krajih po svetu, navdihnila so me lepote oceana, zaskrbelo pa mi je tudi to, kako se stanje slabša. Naj si gre za stanje v moji državi, kjer želve umirajo, ker so pogotnile plastiko, ali pa ko gre za koralni trikotnik, kjer se prav tako opaža upad biotske raznovrstnosti ko sem vodila Evropsko pisarno WWF, sem se odločila, da bom okrepila tudi ukrepe na področju oceanov. Nedavno so me povabili, da se pridružim skupini na visoki ravni, ki skupin, skupini, ki skrbi za zdravje oceanov in nisem niti najmanj oklevala. Smo Antarktika 2020, skupina osmih posameznikov povsod po svetu želimo zaščititi južne oceane in tudi vode okrog Antarktike. To je izjemno bogato okolje. Pingvini, tjulni, kiti lahko uživajo v ekosistemu, ki ga zagotavlja to območje. Leta 1959, ko je bila hladna vojna na vrhuncu, so se države dogovorile, da bodo Antarktiko dale na stran, zato ker so želele skrbeti tam za mir in tudi želele izvajati znanstvene ukrepe. To je bil drzen ukrep. Zato so Antarktiko 2020 lani tudi nagradili kot enega od desetih projektov, ki jih bodo podpirali v letošnjem letu. in 25 članov komisije za ohranjanje virov v Antarktiki se zauzema za to, da se zaščiti Južni ocean. Tudi Evropska unija je članica te skupine. Seveda moramo zaščititi to območje. To pa lahko storimo najboljše tako, da oblikujemo širša območja, kjer nudimo zaščito. Evropska unija je predlagala tudi ukrepe na tem področju. Želimo si, da bi na Južnem oceanu vzhodno Antarktiko in morje vedel zaščitili. Vzhodni del Antarktike meri skoraj da milijon kvadratnih kilometrov. Prvič je to predlagala Francija leta 2011. Predolgo smo čakali. Zaščititi je treba Južni ocean, ampak to je težka naloga, ne zato, ker bi nam primankovalo sredstvo znanstvenih dognala ali tehnologije, geopolitični nacionalni interesi so tisti, ki kalijo te čiste vode in ovirajo ukrepanje. Enostavno ne zmoremo ukrepati, ne vem, na kaj čakamo. Leta 2015 je Barack Obama pokazal, da je težko zaščititi Južni ocean, ampak da je to moč storiti. Barack Obama je takrat govoril svojim kolegom, predsednikom Kitajske. Či Žinpingom pridobive tudi podporo Kitajske za oblikovanje zaščitenega pomorskega območja Ross-Sea in tudi Južnega oceana. Leto zatem je podporo ponudila tudi Rusija, dosežen je bil dogovor, da se oblikuje največje pomorsko zaščiteno območje na svetu. Evropska unija in Francija morata letos ukrepati. Prednost je treba dati preživetju planeta. Karmen Uvela, Federica Mogherini in Donald Tusk so se zavezali v imenu Evropske unije, da bodo zaščitili Južni ocean. Xi Jinping prihaja v Evropo, najprej v Monako, potem pa bo odpotoval tudi v Pariz, morda zatem celo v Bruselj. Moje sporočilo danes je sporočilo skupine Antarktike 2020. To je sporočilo mladih, ki so prisotni tukaj delujte na področju podnebja, delujte proti izgubi biotske raznovrstnosti in zaradi tega zaščitite Južni ocean. Hvala. Thank you very much, Genevieve. Najlepša hvala, Genevieve. Mislim, da se bomo vsi potrudili, da zaščitimo Arktični ocean, kolikor je tole mogoče. Zdaj, drage kolegice in kolegi, pa piše, da bi morala biti z nami Daniele Fernandez, ampak zaradi težav z vizumom imamo drugega predstavnika mladih. Nele van Hojvegen je z nami. Ona je delegatka mladih v okviru Združenih narodov in sicer na področju trajnostnega razvoja v okviru sveta mladih v Belgiji, ki govorijo nizozemsko. Gospe in gospodje, komisarji, člani vseh generacij, najlepša hvala, da ste nam dali priložnost. Tu zastopamo belgijske mladinske svete, vendar smo tu tudi zato, da bi slišali glas generacije pri tematiki, ki je tako zelo pomembna. Naš eh, fizično okolje je naš dom, je naša prihodnost. Prejšnji teden je več kot milijon mladih zasedlo ulice na globalni ravni. Pozvali smo vas, da sprejmete drzne ukrepe na podnebnem področju. Tu ne gre zgolj za naše otroke ali naslednjo generacijo. Nič več ne gre za to, gre za nas in našo prihodnost. Zdravje in blagostanje človeštva sta neposredno povezana s tem, kakšno je naše okolje globalno segrevanje je segrelo oceane za ekvivalent ene eksplozije jedrske bombe na sekundo v zadnjih 150 letih. Pomorsko življenje umira, uničujejo ga naše prakse. Če bi takoj prenehali spuščati emisije, bi Arktik bil še vedno 5 stopinj toplejši do konca stoletja podnebnih sprememb ne zaustavljamo, temveč skušamo doseči stopnjo, ko bo človeštvo še lahko preživelo. Do leta 2100 bo več kot polovica oceanov imelo drugačno barvo, kot jo ima danes. Kar predstavljajte si. Če si pogledate satelitski posnetek našega modrega planeta, pa ga ne prepoznate več. Pa ne bo se spremenila zgolj barva. Manj kot en odstotek flore predstavljajo koralni grebeni, ki pa skrbijo za petindvajset odstotkov vseh živih bitij. In IPCC pravi, da bo več kot polovica koralnih grebenov izgubljenih v naslednjem desetletju. Fosilna goriva in subvencije za ribištvo v državah OECD-ja še vedno predstavljajo velik ukrep. Evropska unija še vedno ni zmožna upoštevati pobud evropskih državljanov, kot sta pravica do vode oziroma popolna prepoved glifosata. To je realnost, s katero se soočamo in ne razumem, kako lahko ostajate nedejavni. Evropska unija je sprejela številne pobude, ampak to nas ne bo rešilo pred katastrofo, ki nastaja. Vem, da boste govorili o modrem gospodarstvu. Razumemo, da je ta novi termin dober, ampak mora biti več kot zgolj oznaka. Predstavljati mora temelen premik v praksah, zato da bomo lahko sprostili celotno vrednost oceanov. Vzdržati se moramo vseh ukrepov, ki so škodljivi za okolje. Želimo si, da bi se vsi k temu zavezali. Oceani so novi Eldorado, v njih vidimo vir energije, prometa, mineralnih virov, zaloge hrane in tudi prostočasnih dejavnosti. Vendar ta planet delimo tudi z drugimi živimi biti, od katerih smo vsi odvisni. Na to ne bi smeli nikoli pozabiti. Zaščititi je treba ekosisteme v oceanih. To je najboljši način, kako se lahko zoprstavimo škodljivim učinkom podnebnih sprememb in kako lahko zagotovimo preživetje trajnostnih ekosistemov, ki koristijo ljudem, naravi in podjetjem. Zato prosim, lotite se tega resno. Pozivamo vas, da uveljavljate evropska pravila na ribiškem področju, bodite bolj ambiciozni, kar zahteva strategijo o plastiki, opredelite tudi več pomorskih območij, ki jih je treba zaščititi. but this and global ocean. In globalno upravljanje oceanov ne bo sta zadoščala. Boj proti podnebnim spremembam je boj proti lakoti, revščini, težavam zdravjem in neenakosti. Želimo si, da sprejmete strukturne ukrepe, želimo si, da preoblikujete sistem skladno s fizičnimi realnostmi tega planeta in tudi skladno z realnimi potrebami ljudi ne gre zgolj za to, da bi očistili oceane, gre za to, da jih nehamo tako nesnaževati. Poznate rešitve, poznate to tematiko, ampak zdi se, da ste se odločili zazreti stran oziroma menite, da ovir ni moč preskočiti. Na nekaj ukrepov bi vas radi spomnili. Pogovoriti se moramo o denarju. Skrajni čas je, da se pogovorimo tudi o davčni pravici in o okoljskem davku ter trgovini nasplošno, ne zgolj z besedami, temveč je treba tudi ukrepati. Evropski davčni prihodek se mora okrepiti z pomočjo neke vrste ogličnega davka. Naslednja Evropska komisija se mora bojiti proti davčnim utajam, to bi morala biti prednostna naloga, sprejeti je treba ukrepe za boj proti davčnemu dumpingu. Upoštevati je treba tudi socialne vidike, ti morajo biti vodilni pri tovrstnih pobudah. Evropska unija in vse države članice morajo sprejeti povsem novo razumevanje javnih financ. Vsa finančna sredstva je treba preverjati z vidika njihovega prispevka k trajnostnemu razvoju. Vlagati je treba tam, kjer to šteje. Niso zgolj subvencije in javne finance tiste, o katerih želimo govoriti. Na novo moramo oblikovati razumevanje trgovine, tako da bo trgovina koristila ljudem in okolju. Odmakniti se je treba od nesorazmernega kopičenja bogatstva in od nezdravih življenjskih praks. Naprimer, lahko bi sprejeli indeks človeškega razvoja kot ključno merilo uspeha, namesto da gledamo zgolj rast BDP-ja. Evropska unija bi morala biti bolj proaktivna, tudi ko gre za preoblikovanje večstranskega trgovinskega sistema, sem sodel tudi pravila STO-ja, ukrepiti je treba okoljske vidike. Vemo, da je Evropska unija v preteklosti že storila drobne korake. Naprimer, predlagali ste, da se okrepijo evropska sredstva tudi na strani Evropske investicijske banke na 25 odstotkov, ko gre za boj proti podnebnim spremembam. Vendar je to očitno nezadostno. Kar nekaj ukrepov smo sprejeli tudi, ko gre za blaženje učinkov emisij CO2, ampak storiti bo treba več tudi na področju ekološkega prehoda. Ljudje na ulicah že tedne upijajo, da potrebujemo spremembo sistema, ne pa podnebnih sprememb. Prosimo, da bi vsi upoštevali tudi medgeneracijsko pravičnost in enakopravnost, ko boste sprejemali odločitve na vseh ravneh, ne da se pogovarjate zgolj o pomorskem gospodarstvu. Znanstvena dognanja, tehnične rešitve in kritična masa, vse to imamo na voljo. Političen pogum je naslednji korak, ki ga moramo storiti. Zdaj je odličen trenutek, da to storimo. Javno mnenje vas podpira, naša prihodnost je tu dejansko postavljena na kocko. Naše sporočilo je jasno. Priložnost imate, da izberete stran v tej zgodbi, Mi vam ponujamo roko, ker želimo skupaj z vami zaščititi to generacijo in tudi naslednje generacije. Bodite del te spremembe. Hvala. Hvala lepa, Sebastian. Mislim, da so vsi prisluhnili temu, kar ste povedali. Res ganljiv prispevek. Prisluhnili smo vam vsem obljubim vam, da bomo storili vse, kar se da, je pa res težko voditi politiko v realnem življenju. Se pa vseeno trudimo. S tem smo prišli do konca uvodne slovesnosti. Čaka nas še družinsko fotografiranje. Samo da pojasnim, vsi panelisti bomo šli v dvorano, se s hrbtom obrnili proti občinstvu, potem nas bodo vse fotografirali. Naslednji panel Alan Kadek eh, bo predsedoval, ne predsednik odbora za ribištvo, ampak žal je imelo njegovo letalo zamudo, tako da ne bo mogel predsedovati in bo namesto njega naslednjemu panelu predsedoval Gabriel Mato. In prosim vse člane naslednjega panela, da se po tem skupinskem fotografiranju posedajo za predsedniško mizo. Torej, mi se vam pridružimo potem bomo vsi ostali in nekdo tu nekje v dvorani nas bo potem fotografiral.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 or just a stunning sunset on the beach, what you see is our mission. Hello to everybody. Lep pozdrav vsem, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Prosim vas, da si nataknete slušalke iz dveh ključnih razlogov. Ja, the headphones. Imate slušalke? Dobro, dva razloga. Prvi razlog. Sam sem eden od tistih 550 milijonov oseb, ki govorijo špansko, tako da bi res rad izkoristil priložnost, ki mi jo ponujajo v tem trenutku. Drugi razlog pa je prav tako pomemben. Imamo najboljšo ekipe tolmačev na svetu in tudi to se mi zdi, bi morali izkoristiti. Najlepša hvala vsem. Mi kolega Mezner. Kolegica Meissner je že opravičila predsednika odbora Alana Kadeka ker ga danes ni z nami. Moram priznati, da tega ne obžalujem, tega ne obžalujem, zato ker zdaj sam lahko predsedujem temu čudovitemu panelu govorcev. No, če pustimo šalo ob strani, Prepričan sem, da bodo kolegi opravili odlično delo. Sam bom predsedoval temu panelu in rad bi pozdravil vse udeležence, vse strokovnjake, vse predstavnike evropskih institucij in seveda tudi vse kolegice in kolege iz Evropskega parlamenta. Predvideno je bilo, da tudi sam nastopil v okviru tega panela, zato bomo malce obrnili vrstni red. Sam ne bom nastopil pozneje, ampak bom zdaj povedal, kar sem imel zapovedati. Rad bi spostavil pomemben datum oziroma pomemben podatek. Tri četrtine planeta pokrivajo vode, oceani pretežno. Oceani in morja oblikujejo največji vodni vir na svetu. Več kot 70 odstotkov površine zemlje pokrivajo. Ob oceani in morja so izjemno pomembni za ustvarjanje življenja in tudi za preživetje ljudi. Evropska unija ima največje pomorsko območje na svetu. 25 držav in ozemelj. Tudi ultraperiferna regija, odkudar sam prihajam, je del te skupine prihajam s Kanarskih otokov imamo vso legitimnost za to, da opravimo vodilno vlogo, ko gre za upravljanje oceanov. Posebno pozornost moramo seveda posvetiti tudi ribiškemu sektorju. Ampak o čem natanko govorimo, ko govorimo o upravljanju oceanov? Kaj pomeni zagotavljanje dobrega upravljanja? Kaj dejansko to pomeni? Dovolite mi, da v parih besedah zelo telegrafsko povem, kaj se meni zdi nujno potrebno v okviru dobrega upravljanja. Najprej bi rad izpostavil naslednje. Dobro upravljanje v prvi vrsti zahteva sodelovanje vseh akterjev na vseh ravneh. Ribištvo nima meja in ravno to je argument v prid skupni ribiški politiki. Povedano drugače, oceani imajo čezmejno naravo in ravno zaradi tega moramo sodelovati pri sprejemanju ukrepov in dejavnosti. Vsi akteri, vlade, institucije na vseh ravneh moramo sodelovati na mednarodni ravni in na regionalni ravni, torej od zgoraj na vzdolj in obratno. Dobro upravljanje pa seveda zadeva tudi same operaterje. To je drugo ključno načelo, ki bi ga rad izpostavil. Zelo pomembno je, da prisluhnemo tudi znanstveni skupnosti, nevladnim organizacijam, celotnemu sektorju. Nujno pa je, da vsi ti operaterji oziroma akterji stopijo na našo stran, vstopijo v isti čovn vsi skupaj moramo delati v isti smeri, ne zgolj za te akterje, ampak skupaj z njimi. Vse to pa je seveda povezano s tem, kar sam imenujem uporaba enostavne terminologije. Morda je to malce demagoško, ampak nič hudega. Nekatere opredelitve so res malce nejasne, kot so električni ribolov, pomorska območja oprema in tako naprej. Mislim, da bi morali imeti kampanje javnega osveščanja, tudi ko gre za to vrsto terminologijo, vendar bi vseeno, mislim, da morali delovati nekoliko bolj previdno in odgovorno. Utemeljiti se moramo na znanstvenih dognanjih, delovati moramo resno. Demagogija ni primerna, zlasti, če je namenjena zavajanju ljudi, ker s tem vodi zgolj v uničenje. Četrto načelo, zaščitena pomorska območja so zelo pomembna. Ampak ali so to res čudežno zdravilo za vse? Zaščitena pomorska območja, po mojem mnenju, zagotovo imajo ekološka in socialno-ekonomska. Tako prednosti, kot tudi koristi. Niso pa ta zaščitena območja cilj sama po sebi. In peti element iz tega kratkega kataloga je vezan na to, da bi se morali odreči uporabi sofisticirane terminologije, ki je težko razumljiva in še teže izvedljiva. Prej sem jih nekaj naštel. Naprimer, največji trajnostni donos, eh, selektivnost in tako naprej. Največji trajnostni Donos je pojem, s katerim so se ukvarjali tako v sektorju, operaterji, znanstvena skupnost, skušali smo ga uresničiti v praksi. Ampak dejstvo je, da še danes ne vemo natanko, kaj to pomeni in predvsem, kako to uresničiti v praksi. Zato je res nujno pomembno, da se trudimo oblikovati dosegljive realne cilje. Ne vem, zakaj ne bi uporabljali nekoliko bolj razumljivo terminologijo. Otro principio, ki considero. Še eno načelo bi rad izpostavil, ker se mi zdi bistvenega pomena pri dobrem upravljanju oceanov. Ko gre za sprejemanje odločitev o upravljanju oceanov in upravljanju verov, bi morali prisluhniti strokovnjakom na vseh področjih. Zelo pomembno je, da tudi okoljske organizacije, pa tudi konvencija za biološko raznovrstnost sodelujejo pri sprejemanju odločitev, tudi ko gre za upravljanje ribolova, naprimer. Zelo pomembno je, da izkoristimo obstoječe instrumente. Okrepiti je treba regionalne in globalne instrumente, o katerih smo se že dogovorili. Graditi moramo na vsem delu, ki smo ga opravili že do sedaj. Kadar prizadevanja ne privedajo do željenih rezultatov, običajno ni krivda v zakonodaji, temveč v slabem izvajanju zakonodaje, tudi na ribiškem področju. Zagotoviti moramo okvir enakih pogojev delovanja za vse flote v Evropski uniji. Za me je to izjemno pomembno vprašanje, še posebej, če upoštevamo to, kako visoke okoljske standarde uveljavljamo v Evropski uniji, tudi na področju trajnosti. Naša plovila morajo seveda spoštovati vse te stroge standarde in mislim, da bi morali ti standardi veljati tudi na mednarodni ravni. V nasprotnem primeru je naša flota v slabšem položaju. Evropska unija bi morala odigrati vodilno vlogo tudi v okviru pogajanj in v okviru mednarodnih forumov, zato da bi zagotovili to, da bi vse vključene strani prevzele svoje odgovornosti in da bi se soočile z vsemi izzivi, ki se nam postavljajo na pot, ko govorimo o trajnostnem upravljanju z oceani. Veliko izzivov se pojavlja tudi na področju ribolova, pretiran ribolov, podnebne spremembe, potem nelegalen, neprijavljen in nereguliran ribolov. Evropska unija je dosegla v zadnjih dveh desetletjih velik napredek v boju proti tej kugi. Poleg tega smo oblikovali skupno ribiško politiko. In tu bi resnično rad pozdravil kompromis, ki ga je dosegla komisija tudi na področju nelegalnega ribolova. Nujno je, da tudi tretje države sprejmejo ustrezne ukrepe. Namreč ne smemo dopustiti, da bi ulov iz nezakonitega ribolova pristal na našem trgu. In še deveta zadnja točka, vprašanje kaj se dogaja z ribištvom in ribogojnicami, kakšno vlogo igrajo ribogojnice v vsem tem. Število prebivalcev se stalno povečuje in naš izziv je, kako nahraniti vse te državljane. Tu lahko tudi ribogojnice odigrajo svojo vlogo. Mislim, da bi morali poskrbeti za boljše izkoriščanje naravnih virov v oceanu, da bi morali storiti več tudi v boju proti podnebnim spremembam. Vse to, kar sem zdaj naštel, je zgolj par zamisli. In pri vseh teh zamislih je zelo pomembno, da zagotovimo ustrezno dobro mednarodno upravljanje oceanov. Zdravje oceanov je ključnega pomena za državljanstvo posod po svetu zato moramo storiti več, da bomo z oceani bolje upravljali. Bolje moramo izkoriščati tudi vire v oceanih, istočasno pa moramo oceane ohraniti čiste, produktivne, varne, zdrave in zaščitene. Najlepša hvala. Zdaj pa bi besedo predal predstavnikom Evropske komisije, ki prav tako soorganizira to srečanje. Vsak govorec bo imel na voljo približno 4 minute. Besedo najprej predajam Žuavu Gijaru Mačadu, generalnemu direktorju splošnega direktorata za pomorske zadeve in ribolov v komisiji. Gabriel. Hvala lepa, dragi Gabriel. Spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta, dragi komisar Vela, gospe in gospodje. Za začetek bi dejal, da je zelo pomembno, da smo ta dogodek soorganizirali skupaj z Evropskim parlamentom. Dejstvo, da je danes v dvorani toliko mladih, je nekaj, kar uh, bi nas moralo zares veseliti vse. Zares verjamem, da so ti dogodki, ki jih gosti Evropski parlament, pravzaprav uvod v ustanovitev odbora za pomorstvo in ribištvo v Evropskem parlamentu. Meni se zdi, da je bila to dobra ideja za prihodni sklic Evropskega parlamenta. Po mojem bi to koristilo vsem nam. Bi se pa rad seveda zahvalil in čestital vsem poslancem za prizadevanja, ki so jih izkazali v tem mandatu, recimo Gezine Meissner in drugim, zato da so ta vprašanja uvrščali na dnevni red na različnih sestankih parlamenta. Kot drug, ko so povedali že drugi govorci pred menoj, so oceani in morja ključnega pomena za vse izmed nas. Bodi si, če živite ob morju ali na celini, torej da morja ni blizu vas, je vse eno. Oceani so zelo pomembni za vse nas, so pa pod pritiskom in so uh, zares občutljivi in ranljivi. Zato moramo z njimi upravljati bolje. Mi kot svetovna skupnost pa smo na to pozabljali in to zanemarjali vrsto let. Evropska komisija je pred štirimi leti zaprosila evropske in mednarodne partnerje, oziroma vprašala jih je, kaj menijo o okviru za upravljanje z oceani. Se jim ta zdi dovolj učinkovit ali ne? Skoraj da vsi partnerji so odvrnili, da se jim ne zdi dovolj učinkovit. Ne zato, ker trenutni mednarodni okvir, ki izhaja iz konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu, ne bi bil pravi. Gre za to, ker še vedno ostajajo vrzeli v mednarodnih instrumentih. Ti niso dovolj učinkoviti in ne zadostujejo, ne izvaja se jih v zadostni meri. Prav tako ni zadostne koordinacije med vsemi organi, ki so bili vzpostavljeni v zadnjih letih in desetletjih. Potrebujemo dobro mednarodno sodelovanje, kar v tem času morda ni vedno najbolj priljubljena tema za pogovor, ampak težave, s katerimi se soočajo, presegajo državne meje in zato se lahko z njimi borimo ustrezno le, če sodelujemo na mednarodni ravni in onkraj meja. Pričeli smo s pobudo, da bi tokrat prvič komisija in Evropska služba za zunanje delovanje pod vodstvom komisarja Vele in visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini prvič pripravili dokument na evropski ravni o upravljanju z oceani. Odkar smo pričeli s to pobudo, je bil naš ključni cilj, da se trenutna situacija izboljša. Zdaj, štiri leta pozneje, kot je napovedal že komisar Vela v svojem uvodu, prvič objavljamo poročilo o napredku glede našega dela, kaj smo dosegli, kaj smo si, glede tega, kar smo si zastavili pred štirimi leti. Do poročila lahko dostopate vsi in videli boste, da obljube pretvarjamo v dejanja, tudi na področju ribištva. Za začetek bi rad izpostavil zelo pomemben sporazum, ki je bil dosežen prejšnjega oktobra in ki je pričel že veljati. O novem, govorim o novem sporazumu za arktični ribolov. V osrednji arktični regiji je ribolov prepovedan še 16 let. To je prvi takšen sporazum na mednarodni ravni. V tem obdobju 16 let bo v osrednjem arktičnem oceanu prepovedano loviti ribe. In ta sporazum se bo lahko podaljšal, če se bodo pogodbenice o tem dogovorile. Evropska unija se bori, da bi izkorenili nezakonit ribolov in v ta namen smo razvili zelo močan instrument, na evropski ravni. S pomočjo tega instrumenta smo uspeli vplivati na ravnanje in spremeniti ravnanje in vedenje naših partnerjev, tako da smo izkoreninili na trgu Evropske unije nezakonito ulovljene ribe. Poleg tega razvijamo mrežo partnerskih sporazumov o ribolovu s tretjimi državami. Navdih seveda črpamo v skupni ribiški politiki, v srčiki katere je trajnost in ustrezno vzdrževanje ribih staležev. To novo načelo smo potem prenesli v vrsto sporazumov z Mauretanijo, Marokom, Zelenorskimi otoki, Gvinejo, Bisav in v to zadnjo generacijo sporazumov smo unesli še razsežnost o vzdržni, o trajnostni modri rasti, torej o modrem gospodarstvu. Poleg tega skupaj z našimi partnerji spodbujamo razvoj trajnostnega modrega gospodarstva. Veliko interesa vlada za to eh, in mislim, da so to omenili v svojih uvodnih govorih tudi govorci na začetku. Moramo pa biti previdni. Na, na modro gospodarstvo je vedno treba gledati skozi prizmo trajnosti. Vendar, če želimo, da bo Evropska unija verodostojna na mednarodni ravni, moramo biti najprej verodostojni sami pri sebi doma. In tu bi rad izpostavil prizadevanja, ki teče v državah članicah, v parlamentu in v samem sektorju na področju ribištva. Dosegli smo ogromen napredek, saj smo stale že rib v evropskih vodah, skoraj da že pripeljali na trajnostno raven. Nismo še čisto na cilju, nekaj bo še treba storiti, ampak v zadnjih letih so stale že eh, rib postali dosti bolj trajnostni. Vidim, da sem že skoraj da presegal svoj dovoljeni čas, tako da bom zaenkrat eh, končal in poznaj, če bo kakšno vprašanje, z veseljem odgovorim. Moram pa povedati, da sem res vesel, ker skupaj s parlamentom lahko gostimo ta dogodek in eh, res bom vesel, um, oziroma bom z veseljem sodeloval na razpravah poznaj. Hvala lepa, žal. Ja, vem, da štiri minute ni veliko, ampak eh, žal moramo spoštovati omejitve, ki nam jih narekuje dnevni red. In res bi prosil vse govorce, da se držijo predpisanega časa štirih minut. Zdaj pa bom dal besedo gospodu Kristjanu Leflerju, namestniku generalnega sekretarja Evropske službe za zunanje delovanje. Izvolite. Much, Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, hvala tudi Evropskemu parlamentu, ki današnji dogodek gosti. Hvala vsem vam, ki ste se zbrali danes. E, to mi res uliva pogum, ker vidim, da je tu toliko predstavnikov različnih institucij, e, civilne družbe, zasebnega sektorja in drugih. Mislim, da to dobro odraža potrebe, da je treba na oceane pogledati širše, da je treba razbiti silose in sodelovati prek področji politik. To je naša kolektivna odgovornost. Če želimo najti rešitve za varna, čista in vzdržna morja ter oceane. Ko iščemo inovativne načine, kako upravljati z oceani, Evropska unija podpira česektorski pristop. Skušamo graditi mostove med vsemi akteri in pripravljalci pobud. Takšen pristop je tudi dobro odražen v poročilu Evropske unije o napredku na področju mednarodnega upravljanja z oceani. To poročilo je bilo sprejeto 15. marca po nekaj letih ukrepov, ki jih je izvajala Evropska unija. Evropska unija je dejavna na področju upravljanja z oceani, to pa temelji na načelu multilateralizma. Skušamo zapolniti regulativne vrzeli, olajšati sodelovanje in poiskati nove pobude. Prepričani smo, da morajo biti oceani umeščeni visoko na listvico, mednarodno listvico prioritet. Enako velja tudi za evropsko politiko. Zdaj smo v času svetovne negotovosti in Evropska unija mora ostati zanesljiv akter, ki spodbuja svoje interese in načela na mednarodni ravni v tesnem sodelovanju z drugimi. E, seveda se zavzemamo za mednarodno ureditev, ki bi temeljila na skupnih pravilih, Vse skupaj pa je podkrepljeno z agendo Evropske unije 2030 za trajnostni razvoj. Prav tako pa imamo veliko notranjih dokumentov Evropske unije za zunanjo in varnostno politiko, kjer so oceani prav tako zelo pomemben element. V zadnjih dveh letih Smo tudi v bilateralnih stikih s tretjimi državami spostavili pomen upravljanja z oceanov. Enako smo storili pri strategijah. Tega smo se lotili, ker verjamemo, da je pomorska varnost bistven predpogoj za razvoj, za ustvarjanje delovnih mest, za varne trgovske poti in za nadaljni razvoj morskega okolja ter tudi za svetovno upravljanje z oceani, s čimer podpiramo zdravje in varnost morskega okolja. E, kot je pravkar omenil moj dobri prijatelj Joao, je Evropska unija številnim državam pomagala pri boju proti nezakonitemu ribolovu na njihovem ozemlju, da bi tako izboljšali upravljanje z morji in oceani na njihovem področju prav tako se borimo, da bi očistili plastiko in mikroplastiko eh, iz mori, pri čemer sodelujemo z različnimi državami, recimo Zvezo ASEAN in z jugovzhodnimi azijskimi državami. Omenjeno je že bilo, da se borimo za zaščito Arktike in Antarktike. Prav tako smo vodili na področju znanstvenih raziskav v oceanih in eh, veliko vlagamo v mednarodno sodelovanje za raziskave na področju okolja oceanov. Pričemer moramo, moram omeniti tudi satelitske podatke in program Kopernikus. Borimo se za to, da bi morja postala varna tako v Evropski uniji in izven njenih meja, ter da bodo bistvene pomorske poti uh, iz Atlantika v azijsko regijo zares varne. Podpiramo globalno zavezoče instrumente v okviru Združenih narodov, pa tudi izvajanje pomorskega prava eh, s pomočjo ukrepov za zagotavljanje zaupanja. Vse te pobude so del našega odziva na agendo 2030, ki so jo pripravili Združeni narodi. V okviru ciljev trajnostnega razvoja imamo seveda cilj številka 14, ki je posvečen zaščiti in trajnostni uporabi oceanov, mori in morskih virov. Ampak vsi cilji trajnostnega razvoja so medsebojno povezani in dosežek pri cilju številka 14 lahko dosežemo le, če bomo dosegli napredek pri vseh drugih. In cilj številka 14 lahko zagotovi velik prispevek pri doseganju drugih ciljev. Ko se borimo za varstvo morja in oceanov, pa moramo biti še ambicioznejši. Pripravljeni smo, da se odzovemo na globalne izzive in ne bojimo se kolektivne odgovornosti. Gre za življenje v oceanih in za življenje oceanov. Gre za življenje ljudi, skupnosti, ki bivajo poleg oceana in živijo skupaj z oceanom. Gre za dolgotrajno, trajnostno zdravje našega planeta, ki je tesno povezano z zdravjem morskega okolja. In v tem duhu se že veselim vaših pripomb in predlogov, ker se ti cilji lahko dosežejo le, če bomo delali kolektivno v družbi in v sodelovanju z drugimi partnerji. Hvala lepa. Hvala, Kristjan. Zdaj pa bi dal besedo poslancem in poslankam Evropskega parlamenta. Kolegi, lahko govorite največ tri minute. Vem, da to ni veliko, ampak na voljo imate samo tri minute. Najprej Jose Inacio Faria. Gracias, presidente. Gabriel Mato. Uh, I wish firstly to... Hvala lepa. Za začetek bi pozdravil mojega najljubšega komisarja, tamle stoji Carmeno Vela. Hvala za vse delo, ki ste ga opravili in ga opravljate za ohranjanje naših oceanov. Poleg tega bi rad pozdravil tudi svojo drago kolegico Gezine Meissner, tamle sedi in še ne nazadnje, preden pozabim, še moj prijatelj Ricardo Sanč, pa še Joao Machado, ki je spregovoril prejle. Res sem vesel, da so vsi ti gostje z nami. Portugalska ima namreč dolgo pomorsko tradicijo. In res sem vesel, ko vidim toliko dobrih ljudi v komisiji in parlamentu, ki delajo na tem področju. Gospe in gospodje, Evropska unija se je zavezala k temu, da bo trajnostno upravljala z morskimi viri kot del agende 2030 Združenih narodov in v okviru cilja trajnostnega razvoja številka 14. Po poročilu o mednarodnem upravljanju z oceani, eh, ko sem bil sam poročevalec za to in še delu na nekaj zakonodajnih aktih, bi rad omenil par glavnih elementov tega dela. Modra rast s trajnostnimi viri, varstvo okolja in podnebna diplomacija. Ko govorim o trajnostnem upravljanju z viri, na oceane nedvomno vpliva človeška dejavnost, kot je recimo prekomerno izkoriščanje živih virov. Zaradi takšnega pritiska na ribje stale že potrebujemo tako več nadzora kot ulagan, ampak potrebujemo tudi uh, ribištvo, ki ga ne bo vodil le pohleb. Če želimo, da bo ocean še naprej zagotavljal hrano za evropejce, moramo pomisliti tudi na to. Prav tako je treba vlagati v akvakulturo. Uh, in pri tem se moramo osloniti na najboljše prakse. Poleg tega bi izpostavil še posledice Brexita. E, izgubili bomo del atlantskih voda. In treba je paziti, da se ne bo pritisk na ribje stale že povečal drugod. Sicer bi rad izpostavil druge vidike modre rasti, ampak izpostaviti moram tudi uh, energijo in vlaganja v napredne tehnologije je treba povečati. Tako, da bomo ustvarili tudi nove poslovne priložnosti v okviru modrega gospodarstva. Potencial veterne energije in oceanov v Evropi bi lahko preprečil, da se 136 ton oglika uh, izpustilo v ozračje v Evropski uniji. Nekatere države članice še vedno menijo, da izkoriščanje morskih virov ne prispeva k podnebnim spremembam. Ampak večkrat smo jasno povedali, da želimo zagotoviti nizkooglično gospodarstvo in da mora Evropska unija sodelovati z mednarodnimi partnerji, da bomo dosegli prehod, da ne bo prihajalo do offshore eh, rudarjenja in da bomo zagotovili nizkooglično gospodarstvo. Oceanom še vedno grozijo tveganja, če ljudje ne bomo previdni. Preveč hranil se izpušča v vodo, eh, prav tako se onesnažuje z nafto. V morju pa se znajdejo tudi farmacevtski ostanki in endokrini motilci. Paziti je treba tudi na odpadke v morju. Vse to povzroča ne le okoljsko, temveč tudi gospodarsko škodo. Zdaj imamo novo uredbo, s katero skušamo omejiti uporabo pl plastiko za enkratno uporabo. Sicer bi lahko bili bolj ambiciozni, ampak upam, da bomo s tem sporožili spremembe v ravnanju potrošnikov, da se bodo ti izbirali bolj osveščeno. Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost. Drugače pa moramo čim, pobrati več odpadkov iz mori, kot smo jih doslej. Vse to vpliva tudi na podnebje in kakovost zraka zaradi emisij CO2, ampak potem so tu še emisi, druge emisije, dušikovi oksidi uh, in tako naprej. Dejavnosti na morju onesnažujejo tudi zaradi goriva in hrupa in to vpliva na življenje v morju, od planktona do velikih sesalcev. In zato potrebujemo bolj sodoben ladijski sektor, ki bo odpravil te pomankljivosti. Še za konec rad bi povdaril pomen Evropske unije in njene podnebne diplomacije. Ekskluzivne ekonomske cone držav članic eh, obsegajo 25,6 milijonov kvadratnih kilometrov in to predstavlja največje pomorsko območje na vsem svetu. Tako da moramo prevzeti vodilno ulogo, da se bo zagotovilo ambiciozno upravljanje z oceani. To pomeni, da sprožimo spremembe in da prevzamemo vodilno ulogo v okviru mednarodnih agencij in v okviru Združenih narodov. In še za konec Arktika podnebne spremembe so povezale Severni Pacifik in Severni Atlantik. Arktika je za naš planet zelo pomembna, zato moramo preprečiti, da bi prišlo do okoljske katastrofe v tem področju. Lahko bi se tam prevažala nafta in plin in uh, eh, ladje na jedrski pogon. Kot rečeno, naš modri planet je čudovit, ampak podnebne spremembe so tu in vsekakor se moramo proti njim ustrezno boriti. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Ulrike Rodus. Tri minute, prosim. Ne vem sicer, ali vam bo uspelo, ampak to še enkrat ponavljam. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dragi gostje, drage kolegice in kolegi. Svetovna morja ne poznajo meja. Silijo nas k odprtemu duhu, ne silijo pa nas k temu, da razmišljamo o tem, da bi gradili zidove. To je zame že vrednota sama po sebi. Politični ukrepi na področju mori segajo od ribolova do rodarjanja pod gladino in tako naprej. To terja meddisciplinarno sodelovanje in to gotovo ne samo na nacionalni ravni. Zakaj mora Evropska unija prevzeti vodilno vlogo na področju mednarodne pomorske politike? Odgovor je preprost. Evropska unija po vsem svetu predstavlja največje morsko območje. Biotska raznovrstnost v morju je vse šibkejša. Ogrožajo jo odpadki na morju, to slabi morske sisteme in s tem je odpornost mori vse slabša. V zadnjih mesecih so odpadki na morjih politično prišli v ospredje, enako se je zgodilo v medijih, še sreča. Na enem izmed potovanj v okviru delegacije sem videla, kako se je škatlica za bombonjero dobesedno zažrla v ribo. Koliko mikrodelcev se skriva v ribah, eh, tega raj sploh ne pomislim. Mislim, da nam ob tem vsem obtiči slina v grlu. Pred vrati doma v Šlezvi Holštajnu si lahko tudi ogledam kaj pomenijo oziroma koliko je emisij iz pomorskega prometa. V okviru skupnega spor sporočila za mednarodno pomorsko politiko sta se komisija in visoka predstavnica Evropske unije zavezali k temu, da, bosta, da bomo ukrepali na mednarodni ravni v imenu Evropske unije. To naj bi se dogalo tudi v okviru skupine G7 in regionalnih konvencij za morja. Je pa ta problematika nedvomno globalne narave, zato potrebujemo mednarodno usklajevanje. Tudi, če imamo razvojne cilje Združenih narodov, ukrepanjem prizadevanja okviru G20, G7, OSPAR, HELKOM, Barcelonske konvencije in tako naprej, obstaja ogromno strategij na nacionalni in regionalni ravni, ampak še vedno potrebujemo več regijski in več sektorski pristop. To lahko zagotovi Evropska unija. Najti moramo tudi boljše odgovore za čiščenje plastičnih odpadkov, ki so že v morju. Vendar pa, kje začeti? Odpadkov je preveč. Številni so premajhni. 94 odstotkov odpadkov je pod površino in v usedlinah na dnu morja. In s tem se ne, proti temu se ne moremo boriti tako preprosto. Preprosto to tudi v prihodnje ne bo. Vendar pa bi si morali vsi tukaj zbrani zastaviti za cilj naslednje: prihodnost našega modrega planeta. To pa pomeni, da je treba z mori upravljati trajnostno, ampak ne vedno samo z novimi zakoni in zakonodajo. Tega imamo že dovolj zakonodajo bi bilo treba ustrezno izvajati, nadzirati izvajanje in tudi nalagati sankcije, tudi če je to boleče. Morja potrebujemo za preživetje. In če bomo ukrepali, bom tudi sama z veseljem sodelovala. Hvala. Much, Hvala. Hvala tudi, da si spoštovala odmerjeni čas. Zdaj pa bomo dali besedo še zainteresiranim stranem in deležnikom. Potem bo sledil še hiter krok vprašanj in odgovorov, tako da boste lahko sodelujoči na konferenci predstavili svoje poglede strokovnjakom. Strokovnjaki lahko govorite največ pet minut. Prvi bo dobil besedo gospod Steve Trent iz fundacije Environmental Justice Foundation. Pet minut, izvolite. Najlepša hvala, dober dan, gospe in gospodje. Hvala tudi, da ste me danes povabili na to konferenco in hvala tudi za to, da nam boste prisluhnili. Svoj govor bom skrajšal, tako da se bom držal predvidenega časa in se lotil kar srčike same zadeve. Modre utripajoče, srce, modre utripajoče srce našega planeta je v težavah in če se želimo soočiti s temi težavami, moramo izboljšati upravljanje. Troje. Eh, glavno je, vidim sam pri tem. Prvič, gotovo bi bila napaka, če ne bi ukrepov, ki jih potrebujemo pri oceanih, povezal z ukrepi, ki jih potrebujemo za varstvo podnebja. Treba je zagotoviti, da se bodo, da se bo temperatura dvignila za največ ena cela pet stopinje Celzija. Hitro je treba preiti na obnovljive vire energije, treba je odpraviti našo odvisnost od fosilnih goriv in zagotoviti brezoglično gospodarstvo. Če nam ne bo uspelo pri ukrepih za podnebje, nam ne bo uspelo nikjer. Prav tako je treba zaščititi biotsko raznovrstnost in življenje na odprtem morju. Sicer smo uspeli doseči nekaj napredka, ampak manj kot 2 odstotka odprtega morja, kar je dve tretjini vseh oceanov in 25 odstotkov količin, eh, prostornine oceanov, je v tem trenutku zaščitenih. Znanstveniki pa pravijo, da moramo v celoti zaščititi najmanj 30 odstotkov vseh oceanov, če želimo zagotoviti njihovo zdravje. Zato pa potrebujemo Evropsko unijo, parlament, komisijo in države članice in njihovo vodilno ulogo v okviru Združenih narodov pri delu na potencijalni novi pogodbi, če želimo zagotoviti okvir za ekološko reprezentativno mrežo zaščitenih morskih območij. To je priložnost, ki jo dobimo enkrat na generacijo, da postavimo ohranjanje in zares trajnostno uporabo na sam vrh naših prioritet. Prav tako pa je treba v jedro našega dela postaviti transparentnost. Nezakoniti in brezvestni operaterji še naprej izkoriščajo nepreglednost ribiškega sektorja in pogosto se jih ne odkrije. Izvršilnim organom in vsem deležnikom je treba zagotoviti možnost, da bodo razumeli, kdo počne kaj, kje, kako in kdaj preproste, poceni spremembe osnovne arhitekture režimov za upravljanje ribištva so potrebne, tako da zagotovimo transparentnost in boljše upravljanje. Recimo, lahko bi samo objavili ključne informacije o dovoljenih in dejavnostih ribiških plovil. Že to bi imelo takojšen in močan učinek na odkrivanje nezakonitih operaterjev. Prav tako bi bilo to pravzaprav brezplačno lahko bi pripravili tudi dejansko svetovno podatkovno bazo ribiških plovil. To Evropska unija podpira že od samega začetka. Lahko bi tudi poskrbeli za enotne eh, številke za identifikacijo plovil. S tem bi zagotovili marsika in tudi to ne bi stalo veliko. Poleg tega pa moramo zagotoviti koordinirane ukrepe, da se odpravijo zastave tistih držav, ki omogočajo, da se plovila izognejo predpisom, nadzoru in sankcijami, s čimer se ogroža okolje, človekove pravice in pomorska varnost. Ampak zato potrebujemo odziv celotne Evropske unije. Ne moramo pustiti neodgovornim državam, da ogrozijo naša prizadevanja. Transparentnost eh, ni nekaj dvoumnega. Gre za nabor ukrepov, ki jih že imamo na voljo in s katerimi lahko zagotovimo marsikaj. Od svoje ustanovitve se je Evropska unija izkazala za silo, ki se bori za dobro, pogosto na globalni ravni in pri čemer uporablja svojo tržno moč, tako da izboljša naš svet. Sam sem bil priča, kako sta Evropska komisija in parlament prevzela vodilno vlogo na globalni ravni v boju proti nezakonitemu ribolovu. Zdaj potrebujemo enako energijo, vodstvo in vizijo, da bomo v celoti izpolnili ambicije pariškega sporazuma, da bomo dosegli nov sporazum Združenih narodov za odprta morja in da bomo zagotovili transparentnost, zato da izkoreninimo nezakonite dejavnosti, ki spodkopavajo naš trud. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo nekdanja komisarka iz organizacije The Nature Conservancy, Marija Damanaki. Izvolite. Hvala. Hvala, Gabriel. Pravkar sem dejala, da se staram in ko se staram, vedno bolj ugotavljam, da lažje govorim, če stojim. Torej, dragi komisar Vela, dragi predsedujoči, dragi poslanci, gospa Majsner, hvala lepa, da ste me povabili sem. Lepo je biti spet tukaj v tej zgradbi. Lepo je videti, da Evropski uniji gre tako dobro. Evropska unija je živa, močna, in živahna, vse tako živahna kot oceani. To me veseli, to me res veseli in upam, da bomo nadaljevali tudi po naslednjih evropskih volitvah. Upam, da bomo v še boljšem položaju. Držim pesti. Povedati želim, da tukaj zastopam veliko okoljsko organizacijo s sedežem v ZDA. Delamo v 70 državah, imenujemo se The Nature Conservancy, sem direktorica enega dela te organizacije, odgovorna sem za 26 držav in potujem po vsem svetu. Bruselj sem zapustila pred petimi leti in od takrat sem v bistvu obiskala vse konce sveta povedati, vam želim, da sem zelo ponosna, kajti povsod, kjer se znajdem, vidim, da je Evropska unija vodilna na področju upravljanja oceanov in zaščite oceanov. Vam, zlasti mladim, želim povedati, da moramo biti ponosni na to, kar počnemo. Evropski poslanec me je danes spomnil, da smo zadnjič, ko sem bila tukaj, glasovali o novi ribiški politiki. Ta ribiška politika se zdaj izvaja. Mi torej ukrepamo. Sledila sem mladim. Mladi pravite, storite nekaj. No vse mi počnemo zadeve. Mi smo marsikaj storili in tudi komisar Vela ima prav, ko pravi, da ukrepamo. Zato prihaja do napredka in V prihodnost se oziramo z optimizmom. Evropska unija je tukaj, mi ukrepamo, storiti pa treba še več. Prav gotovo. So oceani ogroženi? Seveda so. In tudi podnebne spremembe so velik izziv. Pomembne spremembe so veliko spremenile. Svet se hitro vrti in spreminja gospod Trent je povedal, da ne bomo izpolnili trajnostnega razvojnega cilja 14, če ne bomo ukrepali tudi na tem področju. Podnebne spremembe so zelo velik izziv, to želim prav gotovo izpostaviti. Pa še to, kar je povedal moj kolega Žuav. Potrebujemo sodelovanje na mednarodni ravni, če želimo uspeti. Evropska unija je vsekakor pomembna, vendar sami ne bomo uspeli. Oceani nimajo meja. Ja? oceani so zelo veliki tudi za nas, evropejce. Mednarodno sodelovanje je torej ključnega pomena. Če se oziramo v prihodnost, mislim, da moramo imeti pred očmi tri cilje. Tri cilje vam želim posredovati. Na tem lahko delamo skupaj in prepričana sem, da bodo Evropski parlament, komisija in svet to izkoristili prvi cilj je 30-30. Kaj to pomeni? Zaščititi moramo 30 odstotkov oceanov do leta 2030. To bo zelo pomembno, tako za biotsko raznovrstnost, kot tudi za modro gospodarstvo nasploh. Če oceani ne bodo zdravi, ne bomo ribarili, ne bo turizma, ničesar ne bo. Zdrave oceanov je torej zdrave nas. 30-30 je zelo pomemben cilj. Drugi cilj je pogodba o odprtih morjih. Nekdo je to že omenil. V okviru OZN se o tem govori, tudi jaz sem aktivna na tem področju, poznam razprave tam in Evropska unija lahko ima pomembno vlogo. Evropska unija je lahko vodilna in lahko poskrbi, da bomo imeli zelo ambiciozno pogodbo za odprta morja potrebujemo modro gospodarstvo, seveda v vzdržnih pogojih in ustrezne ocene tega, kar se dogaja. In denar. Nekdo je omenil denar. Mislim, da nekdo od mladih. Denar je zelo pomemben. Sej, to veste vsi. To ni nič novega. Ampak zašita oceanov nekaj stane. In to zdaj razumem to razumem, zato ker nisem zdaj del teh uh, močnih mehanizmov, ni več javnih sredstev. Kaj je treba torej storiti? Treba je izkoristiti denar, ki je na voljo. Na voljo imamo nove inovativne orodje. Naprimer, z Sešeli smo se dogovorili, da bomo refinancirali njihov dolg, oni pa bodo nekaj storili na področju podnebja. In tudi v Mehki velja enako. Oni bodo obnovili območje okrog Cancuna, koralni greben, obalo in tako naprej, v, izmenje, v zamenjavo eh, pa bodo zavarovalnice ponudile ugodne premije. Potrebujemo inovacije in zelo vesela sem, ko vidim, da je komisar za GD Mare predstavil ekipo za inovacije. To me zelo veseli. Veliko se je spremenilo in to je res nekaj lepega. Gospod Moedas je rekel nekaj o moji prijateljici Silvi Erl. Ona je iz ZDA, zdaj tam stanujem tudi jaz. In eh, rekla je, da so ljudje v bistvu morska bitja. Jaz sem Grkinja in Platon je v bistvu to povedal še lepše. Platon je rekel, da prihajamo iz morja in da se vračamo v morje ko umremo, gre naš pepel nazaj v morje. Torej. Smo morska bitja, bodimo ponosni na to in mislim, da bi bilo dobro, če bi nekaj storili. Hvala lepa, hvala za povabilo, vesela sem, da sem tukaj. Hvala lepa, Marija. Zdaj pa gospod Arni Martinsens, asistent generalnega direktorja pri FAO. Gospod predsedujoči gospa Majstor. Komisari, komisarke, sedani in pretekli, podfarija, ekscelence, gospe in gospodje. Štiri glavna vprašanja moramo obravnavati, če želimo zagotoviti trajnostno preskrbo s hrano. Za vse. Ta štiri vprašanja so predvsem pod vplivom štirih glavnih dejavnikov. Prvi je rast prebivalstva. In kot vsi vemo, se bomo leta 2050 imeli skoraj 10 milijard ljudi na svetu. Druga stvar so podnebne spremembe. Vsi vemo, kakšen pomen in kakšne dramatične učinke imajo lahko na naše skupnosti in na našo družbo. Tretjič, biotska raznolikost, kar je nekoliko bolj obskurna tema, ampak vseeno, ko mislimo in razmišljamo o prihodnosti, je to izjemno pomembno vprašanje. In četrta, četrti dejavnik je onesnaženje. Najbolj očitna stvar je seveda plastika in večina je prihaja iz skupnega. Kakšnih deset odstotkov izhaja iz dejavnosti na oceanih, na morjih, zaradi zavrženega ribolovnega orodja. In zdaj želimo obravnavati tudi to vprašanje. Ta štiri glavna vprašanja imajo štiri skupne teme. Eno so socialno-gospodarska vprašanja, tu govorimo o pravicah, ki izhajajo iz človekovih pravic in zlasti imamo v mislih pravice skupnosti, vprašanja enakosti spolov. Polovica prebivalstva, ki je vključeno v sektor ribištva, so ženske in tukaj imamo v mislih tudi zaposlovanje mladih, kar je izjemno pomembno vprašanje nekoliko bolj nepoznana stvar pa je element kakovosti v statistiki in na podlagi tega sprejemamo naše odločitve. In še tretja stvar, to je varnost preskrbe s hrano in varna hrana, ki se kaže v številnih obrazih in pojavnih oblikah, naprimer odpornost na antibiotike. In narobe bi bilo, če ne bi omenil še četrte stvari. In sicer ta vključuje vse prejšnje tri, tri vprašanja. In sicer gre za razlike med razvitimi državami in državami v razvoju. Štiri glavna vprašanja so povezana z odprtim morjem. Zlasti z ribolovom, ki ni urejen z zakonodajo. Tu je največji delež globalnega ribolova. In to je odprta rana. Če je ne bomo rešili, ne bomo rešili tudi drugih vprašanj. Smo na dobri poti imamo globalni rekord, kot je bilo omenjeno malo prej, in imamo sporazum na tem področju. To je omenil tudi predstavnik službe za zunanje delovanje. In vse to ob podpori Evropske unije v zadnjih letih in tudi posameznih držav, kot je Švedska. Pomembno vlogo pri reševanju tega problema igrajo regionalne organizacije. Te bi morale igrati bolj aktivno vlogo, vendar jih le malo igra to vlogo in to se mora spremeniti. Druga stvar so izključne ekonomske cone. Te so v pristojnosti suverenih držav. V zadnjih 25 letih smo dosegli nekaj napredka, zlasti na južni polobli oziroma na severni polobli se popravlja govornik, na južni polobli pa še nismo uspeli narediti tega. Delno zaradi tega, ker so se ribolovne zmogljivosti premaknile z severa na jug. Razmere staleži se ne izboljšujejo. Se tudi ne poslabšujejo, vendar ne moremo živeti s tem, da vemo, da je ena tretjina staležev stvar prekomernega ribolova ali prelova. To moramo popraviti. In zato potrebujemo vire in sredstva. Tretje vprašanje je bolj kompleksno. To je vprašanje naših obaljnih skupnosti mal, majhni priobalni ribolov. 95 odstotkov ljudi, ki se ukvarja z ribolovom, živi na obal, obalah. Skoraj polovica svetovnega ulova se opravi v razvitem svetu, druga polovica v državah v razvoju. In s tem se ukvarja 95 odstotkov vseh ljudi. Zato moramo najti nove rešitve za ta območja. Zato potrebujemo podporo od organizacij, kot je Evropska unija. Četrto vprašanje je povezano s povečanjem dobave oziroma porabe za, prihodno, za prihodnost. In dobavo lahko zagotovimo iz akvakulture akvakultura ima manjši odtis kot ostale dejavnosti. In če imamo to v mislih, moramo oblikovati sisteme, ki bodo manj vplivali na okolje, kot naprimer ribolov danes. Hvala lepa. Thank you very much, Arne. No, finally, Mr. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Pascal Legora Deseo iz Konateko. Pet minut imate na voljo. Vorrei innanzitutto ringraziare tutti il Parlamento europeo. Hvala vsem v Evropskem parlamentu. V veliko čast mi je, da sem lahko danes z vami tukaj. Jaz sem predsednik podjetja Konateko v pristanišču Neapel v sredozemskem podjetju za plovbo oziroma tovorni promet po morju. Pri nas se zbiramo in sodelujemo vsi akteri na področju logistike in transporta. Kontransportom je del podjetja oziroma združenja v Italiji, ki, zdaj že, ki se zdaj že dolgo časa osredotoča na zaščito in varovanje okolja in za razvoj modrega gospodarstva. To je globalno gospodarstvo, globalna ekonomija s ciljem zagotoviti trajnostno gospodarstvo po vsem svetu. Seveda moramo v ta namen zmanjšati količino odpadkov, to je izjemnega pomena. Želimo tudi zagotoviti, da spretnosti in znanja razvijamo v povezavi z modrim gospodarstvom. Naši sistemi, naše industrije oziroma sektorje moramo narediti bolj okolju prijazne pri tem pa se soočamo s številnimi izzivi. Dosegamo napredek, naprimer do leta 2020 bomo znižali odstotno vrednost žvepla v gorivu za ladje, kar pomeni, da bo to zmanjšanje z 3,5 na 0,5 odstotka, kar je velik napredek v primerjavi s preteklostjo. Uvedli smo nekaj ukrepov, ki zmanjšujejo vpliv na okolje. In na to se moramo osredotočiti, saj je bilo premalo vlaganja v čiste tehnologije v tem sektorju. Tu pa zdaj pridobiva vedno večji pomen. Eden od primerov so naprimer pomorske politike za izboljšanje učinkovitosti energije, ki se oziroma energentov, ki se uporabljajo v gorivih, naprimer v tekočinjeni zemeljski plin. Zelo pomembno je, da bistveno znižamo oziroma zmanjšamo količino odpadkov v naših pristaniščih. Naj podam en primer iz našega podjetja, ki izhaja iz MSC. Želimo zagotoviti, da stroje, ki jih pridobimo, manj vplivajo na okolje. Ti stroji dobro izkoristijo odpadke, naprimer organski odpadki z ladij so bolj trajnostne narave. Za 90 odstotkov smo uspeli znižati količino teh odpadkov zaradi ciklusa regeneracije, ki ga uporabljamo. In na koncu dobimo proizvod, ki se lahko uporablja kot kompost ali kot gnojilo. To je eden od primerov, ki lahko služi za zgled. Še naprej moramo pošiljati sporočilo javnosti, da je to primer, da je to vzgled, ki ga lahko uporabijo tudi druge, druga podjetja. Politike, instituciji morajo slediti dvojnemu pristopu, naprimer elektrificirano, ključi. Omenjeni so bili tudi učinki uporabe utekočinjenega zemljskega plina. Vemo, da obstaja nekaj zaostankov, da nekatera podjetja ne upoštevajo teh načel, vendar ni nikoli prepozno. Poleg tega je pomembno, da zagotovimo tudi spodbude. Če nekdo uvaja dobre ukrepe, moramo to tudi nad, nagraditi. Treba je tudi zagotoviti, da je to deležno ustrezne pozornosti. V moji državi smo zdaj priča zgodovinskemu dogodku. In zaradi tega moramo biti pozorni pri pobudi Belt v povezavi s Kitajsko. Spremljati moramo, kaj se dogaja na Kitajskem in zagotoviti, da bo kakovost naših proizvodov ohranjena. Tuja podjetja lahko sicer pridobijo našo tehnologijo, ampak nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo s kakovostjo, ki jo je treba vedno ohraniti na visoki ravni. Osredotočiti se moramo na svojo tehnologijo. Včasih so tehnologije v drugih delih sveta bolj napredne in tudi to moramo spremljati. Po drugi strani pa lahko pride do destabilizacije finančnih trgov. Tisto, kar želimo doseči, je, da bi sklenili 120 bilateralnih sporazumov, zato da bi zagotovili napredek na tem področju. Nekatere države, kot so naprimer Grčija, so podpisale pogodbe oziroma sporazume s Kitajsko, ampak verjetno ne bodo zaradi tega nič na boljšem. Govorim o mega projektih, ki so bili že omenjeni danes, tudi na silnati poti. Tudi v pristanišču Pireju upoštevajo ta sporazum, ampak ne vem, ali imamo dejansko korist od tega projekta One Belt, One Road, en pas, ena cesta. Zagotoviti moramo, da bomo pri tem upoštevali ne le tehnologijo, ampak tudi politiko. Ne moramo imeti ene sile, ki tukaj prevlada. Nekatere države, kot so Pakistan, Sierra Leone, Malezija in druge, so ukinjale svoje zaveze glede na prejšnje sporazume. Se jih skrbi, kaj se bo, kaj se bo zgodilo. Včasih so celo obrnili Harbat, eh, svilnati poti. Včasih nam manjka moči in politične sile za to. Hvala. Najlepša hvala vsem za prispevke. Sedaj bomo odprli kratko razpravo, časi imamo malo za vprašanje odgovore, kar pomeni, da sem zelo slab predsedujoči, ker nisem omejeval časa. Vseeno bomo imeli kratek sklop za vprašanje in odgovore. Kdor eh, želi zastaviti vprašanje, naj dvigne roko, počakati mora na to, da pride na vrsto. Prosim vas, da zastavljate kratka vprašanja, ne da tukaj predstavljate svoje stališče. Najprej povejte, prosim, svoje ime, povejte, kdo ste, odkot prihajate in komu je namenjeno vprašanje. Giuseppe Schionti je prvi, ki ima besedo iz Nova Mita. Hvala predsedujoči in pozdravljeni vsi udeleženci, zlasti mladi. Hvala hvala tudi organizat organizatorjem. Jaz sem profesor inženiringa. Jaz mislim, da bi morali imeti tudi alternative eh, hrane, rib in iz mesa. To bi morali dati na trg. Poročilo Združenih narodov glede stanja našega okolja kaže, da so rezultati zaskrbljujoči za vse rezultati kažejo, da smo na napačni poti, ko gre za zaščito naših oceanov, da gre za kontaminacijo s plastiko, ki je ne moremo več obrniti v naš prid. Ljudje v naši generaciji, ki živimo danes v Evropski uniji, smo pred velikim izzivom in priložnostjo smo lahko zadovoljni, da se nas bodo spomnili na nas kot na prvo generacijo, ki je obrnila trend podnebnih sprememb. Zdaj moramo delovati. Evropska unija mora delovati hitro, preden pride do 10 milijard ljudi na svetu, zato da bomo lahko izkoriščali vire, ki nam jih ponuja ocean. Potrebujemo kreativnost in moč, da pridejo te pobude na naš trg. Ali menite, da bo Evropska unija svetovni glavni akter pri čiščenju naših oceanov? Mi menimo, da to lahko naredimo. Delujmo danes, začnimo že danes. Hvala. Najlepša hvala. Najprej bomo zbrali mm, nekaj vprašanj. 115 Prosim, imate besedo, ker ne poznam vašega mesta. Odlična konferenca, ampak ali imamo kakšne težke, težke vprašanja ali na, delamo kaj na področju kisika? Mi kar predvidevamo, da bodo oceani zagotovili dovolj kisika in eh, temu ne posvečamo dovolj pozornosti. Hvala.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 danski ribiči so bili zelo prizadeti zaradi sproščanja določenih zakopanih strupov pod morjem. Številni so bili ranjeni tudi zaradi toksične snovi riparit. Na finskem pa je prišlo do več deset primerov izpustov na segmentu Nord Stream 2. Prav tako je bilo odkritih veliko toksičnih izpustov v Jadranskem morju. Treba je odstranjevati tudi zakopano orože v morjih. To, kar je v Združenih državah in pa drugod, pač ni naša stvar, oni se bodo ukvarjali s tem, ampak Evropska unija mora pohiteti, če nočemo imeti preveč težav. V Moskvi je neki inštitut opravil študijo, na osnovi katerega ugotovil, da bo življenje v Baltskem morju izumrlo v času 10 do 30 let. Mislim, da mora Evropska unija poiskati čim prej rešitev. Kitajci bi prav tako lahko to storili, morda tudi kakšno ameriško podjetje. Ta, ta. Najlepša hvala. Sedaj je čas za odgovore na ta tri vprašanja. Prosim vas še enkrat, da zastavite kratko vprašanje, ne da tukaj predstavljate svoje stališča. Izvolite. Eh, hvala, Gabriel. Najprej prvo vprašanje, ki je bilo izpostavljeno. Ja, na komisiji že v okviru obzorja 2020 delamo na tem v zvezi z raziskavami v oceanih. In lahko vam povem, da kot je bilo povedano v vodoma, v novem obzorju Evropa pove, se povečuje proračun na predlog komisije. Namen tega je, da obravnavamo emisije v oceanih. zahvaljujoč političnemu vodstvu, komisarju Veli in drugim, ki so tudi tukaj v dvorani in vam lahko povedo nekaj več o tem. Prvič bomo torej imeli raziskovalni program, ki se po vsem svetu priznava kot eden večjih programov. Tako da imamo posebno misijo, posebno poslanstvo. Hvala lepa. Še kakšna pripomba? Euh, je voudrais parler au monsieur qui a parlé là-bas. Imam pripombo za tistega gospoda na stočku 248. Govorili ste o toksičnih snoveh v oceanih, ampak v oceanih in morjih je še veliko več kot to. Tam lahko najdemo tudi jedrske ostanke, naprimer. V moji državi na Portugalskem smo začeli odkrivati bidone z toksičnimi snovmi, ki so prišli iz jedrske elektrarne. Tudi o tem je treba govoriti, sam sem večkrat na to opozoril parlament. To je velika problematika. Ne gre le za toksične snovi in municijo, ampak tudi na evropski strani se soočamo z velikimi težavami, tudi z jedrskimi ostanki. Mislim, da če tega ne bomo zastavili na tej točki, potem nas ne čaka lepa prihodnost. Gospa Marija Damanaki. Hvala. Želim samo reči, da ima gospod prav. Nimamo dovolj znanstvenih dokazov in ocen, ki bi lahko povezale podnebne spremembe. z globokimi morji. Seveda to vpliva na mangrove, na korale, ampak nimamo dovolj znanstvenih dokazov glede tega, kako je odprto morje oziroma globoko morje prizadeto zaradi podnebnih sprememb. Če bi jih imeli, bi imeli dobro podlago in dobre argumente za pogodbo o odprtem morju kot je omenil Žoal. Hvala. Hvala lepa. Rodus, Najlepša hvala. Rada bi omenila strupene snovi. Prihajam iz eh, regije Šlezvik-Holstein v regionalnem parlamentu o tem veliko razpravljamo od takrat, ko sem stopila v politiko. Kot vidite po mojih sivih laseh je od tega že dolgo. Spoznala sem, da za to ni nobenih finančnih sredstev, ne glede na to, koliko kako velik je in obsežen je problem, vedno znova trdijo, da denarja ni. Zato se veselim vsakega protesta posebej, ki poudarja, da zato potrebujemo finančna sredstva ne moremo sprejemati prave zakonodaje na področju ribištva, če ribarili več ne bomo zaradi strupenih snovi. Hvala lepa, se upravičujem, ampak nimamo več časa za vprašanja in odgovore, tako da dajem besedo našim panelistom. Oziroma zaključujem to drugo panelno razpravo. Hvala vsem za razumevanje in za sodelovanje. Hvala. Vabim govornike za drugi panel, da pridejo sami in zasedejo svoje mesta. Hello, everyone. I would like to invite you to, have, uh, to take your seats. So Pozdravljeni. Vse vabim, da zasedete svoje mesta, da začnemo z razpravo v okviru drugega panela. Nekoliko zamujamo. Pričakujemo pa predsednika Evropskega parlamenta, gospoda Tajanija, ob 16.45, da nas pozdravi. Moje ime pa je Adina Valjan, jaz sem predsedujoča odbora za okolje, javno zdravje in varnost in bom moderirala to panelno razpravo s predstavniki Evropske komisije, strokovnjaki. Naslov tega panela pa je zagotavljanje zdravega in čistega morja in oceanov. Z nami je generalni direktor za raziskave in inovacije pri Evropski komisiji, gospod Jean Paquet, potem gospa Drake in iz direktorata, generalnega direktorata za okolje imamo prav tako svojega predstavnika. Letošnje leto je zelo pomembno za Evropsko unijo, v katerem lahko ohrani vodilno vlogo pri zagotavljanju ukrepov za čisto in zdravo morje in oceane. Žal ne bomo imeli prav veliko časa za dialog, ampak naj začnem s tem, da sama povem nekaj besed. Vsi tukaj vemo, da oceani predstavljajo 70 odstotkov površine sveta in da morsko okolje pokriva več kot 60 odstotkov ozemlja Evropske unije. Vsi uporabljamo morja za različne namene. Morja in oceani zagotavljajo tudi več kot polovico našega kisika in usrkajo velik delež oglikovega dioksida, ki ga mi oddajamo. Storitve povezane z morjem so ključnega pomena za preživetje človeštva. Zaradi podnebnih sprememb in zakisljevanja morja, zaradi prelova, oneznaženja, zaradi invazivnih tujih tujerodnih vrst pa oceani in morja trpijo. V zadnjem času smo sprejeli kar nekaj standardov in smernic. Kot odbor za okolje smo vedno delovali v duhu dvigovanja ambicij, ki jih želimo doseči. Parlament je v zakonodajo ustavil kar nekaj konkretnih elementov za izboljšanje stanja morja. Ampak izboljšanje zakonodaje je le prvi korak. Ko gre za splošne politike, Evropska unija z okvirno direktijo o pomorskih strategijah izpred 11 let je zagotovil standarde za dober status pomorskih voda. Na ravni Združenih narodov je cilj 14, trajnostni razvojni cilj 14, je bil postavljen na dnevni red za doseganje do leta 2030. Poročilo komisije iz lanskega leta eh, o oceni strategij in smernic, ki so jih sprejele države članice, ugotavlja, da so države članice naredile velik korak naprej. Vseeno pa ta ocena kaže, da niso bili upoštevani vsi pritiski na morsko okolje na enak način v državah članicah. Programi imajo različne ravni ambicij in ciljev. Ključno s ciljem 14 za doseganje do leta 2030 in verjetno se to niti ne bo zgodilo. Leta 2017 so bile sprijete številne politike v okviru ukrepov Te kažejo pozitivne rezultate, vendar pa se pritiski na morsko okolje še vedno povečujejo. V umestnem pregledu strategij se je pokazalo, da je sicer bil dosežen napredek, ampak še, še vseeno so potrebni dodatni ukrepi. Zato, da bi čim bolj prispevali k izpolnjevanju ciljev, trajnostnih razvojnih ciljev Združenih narodov. Glede morskega onesnaževanja oziroma odpadkov je bila ocena narejena že leta 1998, vendar pa zdaj ocene kažejo, da bo do leta 2050 v oceanih več plastike kot rib. Zato, da bi se s tem spopadli, je Evropska unija uvedla številne ukrepe, vključno z uredbo o upravljanju odpadkov, potem o pristaniških zmogljivosti o, za odpadke z ladi in podobne. Evropska unija se je zavezala k izvajanju te zakonodaje, tudi kar zadeva ciljev za recikliranje. In nedavno je bila sprijeta direktiva o plastiki za enkratno uporabo, to je bilo sprijeto decembra. Treba je tudi določiti strožja pravila za plastično embalažo, saj je to ena od stvari, ki se največ pojavlja na evropskih plažah. Obstajajo alternative za plastiko in zaradi tega je treba uvesti ustrezne ukrepe tudi za druge vrste plastike, ki predstavlja odpadke. Oceani potrebujejo boljše upravljanje in boljšo skrb in zato je potrebno mednarodno sodelovanje. V celoti podpiramo pravno zavezujoči dokument, kar zadeva zaščito biotske raznolikosti v morjih in oceanih. Zmanjšanje pritiska človeka na morsko okolje je treba upoštevati na vseh ravneh, tako v Združenih narodih, kot na ravni vsakega posameznega potrošnika. Zdaj pa z veseljem dajem besedo Žan Eriku Pakeju iz Generalnega direktorata za raziskave in razvoj. Pet minut, izvolite. Um, Najlepša hvala. Zahvaljujem se tudi Gizine Meissner za povabilo na ta popodanski panel, potem ko je komisar Mojdaš že nagovoril plenarno zasedanje. Želel bi povedati nekaj o trenutnem stanju glede pomorskih raziskav in o razmišljanju o prihodnosti. Kako se torej pripravljamo na naslednji okvirni program Horizon Europe. Številni so že povdarjali to, kar bom povedal tudi jaz, tudi gospa Valean je o tem govorila. Naši oceani se izrazito spreminjajo v vseh vidikih. Oceani so ustvarjajo tudi vreme. Skrajno vreme postaja nova norma, vedno več je neuri, ki so vse manj predvidljiva. In če si ogledamo to, kar se dogaja v okolici in na področju Mozambika danes, gre očitno za podnebne dogodke, ki jim do zdaj nismo bili priča. Vremenska razsežnost oceanov je vsekakor nekaj, kar je vedno bolj pomembno. Oceani dejansko skrbijo tudi za proizvodnjo zraka, ki ga vdihavamo, se pa tudi to spreminja. Oceani narekujejo tudi našo prehrano, pa tudi tukaj se situacija spreminja. Oceani so največji bazen za absorpcijo oglikovega dioksida, ampak posledica tega je seveda zakisljevanje. Tudi interakcija med oceani in pa talečim seledom se spreminja, više se morska gladina, mislim, da še vedno moramo izpeljati nekatere ukrepe prilagajanja, ampak vsi vsi indici kažejo na to, da je že leta 2016 morska gladina dosegla 50 cm več višine kot pred stotimi leti in prej. Morska gladina pa se bo še višala. Ocean je vir biotske raznolikosti, to je planetarni genom, ampak tudi tukaj se bo marsikaj spremenilo, že prejšnji govorci so na to opozorili. Oceani pa so tudi nova priložnost, priložnost za inovacije. Nastaja modro gospodarstvo na osnovi novih virov beljakovin, obnovljivih energetskih virov, pa tudi proizvodi na osnovi biotskih virov bodo prispevali k temu novemu gospodarstvu. Oceani se izrazito spreminjajo, zato so inovacije še kako pomembne. Vprašati se moramo, ali imamo dovolj znanja in razumevanja glede naših mori in oceanov. Ta razprava kaže, da prav gotovo situacije ne poznamo dovolj dobro. Do leta 2030 mislim, da ima človeštvo zadnjo priložnost, da spoznamo morja in da poskrbimo za potrebe naših mori in oceanov. S tem se moramo soočiti danes. Paradoks je to, da vesolje in naše osončje poznamo veliko bolje kot naše oceane. Veliko oceanov je treba še kartirati in kljub temu, da se veliko dogaja na mednarodni ravni in na ravni evropskih programov, moramo doseči še več napredka. In Horizon Europe je program, ki je umestil ocean v strateški okvir, osredotočamo se tudi na naravne in energetske vire. To bomo obravnavali ne posamično, ampak celovito. Ampak upam, da bomo na ta način poskrbeli za ključen prispevek. Karlo smo je, da še popovdne v nagovoru že omenil ambicije evropskih institucij na področju raziskovalnih misij. Ena izmed teh misij bo posvečena čistim morem in oceanom. In te misije bodo res poskrbele za velike spremembe gre ne le za to, da bodo raziskave vedno bolj prepoznavne, prav tako situacija oceanov, ampak tudi Evropa se bo vse bolj pogovarjala o prihodnosti oceanov. Upamo, da bo Evropa s svojimi institucijami in državami članicami ter deležniki opredelila, kako se bo soočala z izzivi prihodnosti oceanov. Misija je usmerjena v zelo konkretne rezultate na osnovi konkretne časovnice. Poskrbeli bomo za to, da bomo dejansko prišli do teh rezultatov. Takoj, ko bo izvedena prva faza, bo oblikovana tudi znanstvena in raziskovalna agenda, ne le znotraj Horizon Europe, tukaj gre za črpanje virov iz celotne Evrope, ampak bomo v to vključili tudi nacionalne programe ter zasebne in javne raziskovalne zmogljivosti. Potrebujemo industrijo, vse deležnike, vse akterje, ki se lahko vključijo v to raziskovalno agendo te misije pa bodo še v večji meri prispevale na ta način, da bomo lahko raziskovalne rezultate navezali na razpravo o oceanski politiki. Raziskave ne bodo stvari spremenile v praksi, treba bo oblikovati tudi novo javno politiko na osnovi raziskovalnih rezultatov in v povezavi z rešitvami, do katerih bomo prišli po teh raziskovalnih projektih. Treba je povezati raziskave in znanost z raziskovalnih rezultatov politiko. To je bistvo teh misij in tudi to bi lahko poskrbelo za največje spremembe, ko gre za izzive, s katerimi se soočamo pri oceanih. Oceane bomo vključili torej v osredje obzore Evropa in upamo, da bomo s prvo fazo teh pogajanj zaključili že v naslednjih nekaj urah in vsi deležniki v Evropi, tudi vsi tisti, ki jih zanimajo oceani, se bodo lahko zbrali, se pogovorili o prioritetah iz programa Horizon Europe v naslednjih letih. Ta program bomo torej lahko začeli potem izvajati na začetku leta 2021. Vedeli bomo, katere so prednostne naloge in potem jih bomo lahko začeli izpolnjevati. Evropa je prav gotovo pomorska, imamo najdaljšo obalo na svetu. Trikrat daljša je kot obala Združenih držav, pa tudi daljša kot obala Rusije. Prav gotovo smo oceanska unija in upamo, da bomo lahko z raziskovalnimi programi in bolj ambiciozno politiko poskrbeli za to, da bodo oceani ostali v osredju našega okolja. Hvala. Um, Najlepša hvala, gospod Pake. Zdaj pa z veseljem predajam besedo gospe Drake. Najlepša hvala, gospa Valean, za to priložnost. Naš planet je večinoma pokrit z morskimi vodami in to je bistvenega pomena za življenje na Zemlji. To so povdarili številni prejšnji govorci, pa tudi Jean-Éric, ki je govoril pred menoj. Danes moramo ugotoviti, kaj smo prispevali kot Evropska unija, ob enem pa moramo priznati trenutno stanje. Kaj moramo še storiti? Morje je v prvi vrsti vir številnih človeških dejavnosti, ki vodijo tudi do različnih storitev, industrij in virov, od katerih smo odvisni. Ampak vse te človeške dejavnosti, ali gre za ribištvo, ladjarske dejavnosti, energetske vire ali karkoli drugega. Vse to izvaja pritisk na morsko življenje, na pomorske habitate in to ogroža tudi primarno funkcijo oceanov, ki je ohranjanje življenja samega planeta. Pogosto se hvalimo o ambicioznem okviru, ki smo ga oblikovali. Ta okvir je res ambiciozen, saj naj bi bil celovit, saj naj bi zaščitil naš planet, obenem pa naj bi ga bilo mogoče tudi izvesti. Vzpostavlja evropske predpise, pa tudi mednarodne zaveze, ki jih povezuje v en strateški pristop, na osnovi katerega naj bi zaščitili pomorsko okolje. Vsekakor ta politika ni popolna, ampak po njeni zaslugi države članice delujejo enotno in postopoma napredujejo po poti do doseganja skupnih ciljev. Tako bomo postali veliko bolj strateški pri zaščiti mori in oceanov. Naj predstavim primer. Države članice morajo poskrbeti za dober okoljski status, to pomenijo zdrava, varna, produktivna more do leta 2020. Jasno pa je, da če razmišljamo v širši sliki tega, kar se dogaja v vsake države članice, je treba storiti še marsikaj. In prav gotovo trenutno okolje ni v dobrem stanju do tega datuma, do leta 2020, prav gotovo ne bo mogoče doseči vseh ciljev. To odraža globalno sliko glede oceanov, ki so pod vedno večjimi pritiski. Soočamo se s težavami zaradi izvajanja politike, komisija je na to pozorila v številnih svojih poročilih, ampak za to so krivi tudi nekateri drugi dejavniki. Kateri? To so dejavniki, pri katerih potrebujemo veliko več usmerjanja na ravni evropske politike, če želimo doseči pozitivne rezultate na terenu. In tukaj bi omenila primer uporabe plastike za enkratno uporabo. V prvem panelu smo se danes pogovarjali o upravljanju z oceani, tudi to je pomembno vprašanje, ampak v to se zdaj ne bom poglabljala. Ključnega pomena je tudi regionalno sodelovanje, sploh ko gre za učinka na morje, onesnaževanje in pa izguba biotske raznolikosti, ki seveda ne poznata meja. Smo sprožili invazijo na pomorsko življenje v zgodovini, vendar pa lahko pomorske habitate in vrste lahko tudi zaščitimo z zaščitenimi območji. Poskrbeti moramo za raznolikost in pa tudi za povečanje naravnega kapitala. Pametno je seveda tudi opredeliti zaščitene cone za pomorsko življenje in na osnovi evropskih predpisov za naravo in zaščito pomorskega okolja imamo zdaj približno 11 odstotkov naših mori, ki so vključeni v te zaščitene cone v primerjavi z globalnim poprečjem 7 odstotkov. Ampak poskrbeti moramo še za več ukrepov, zato da bomo to ustrezno upravljali ukrepi ohranjanja in upravljanja, tako da bomo dosegli socioekonomske učinke. Pomorsko onesnaževanje je velik simbol novega gospodarstva. Svoje okolje onesnažujemo na mesto, da bi vse vire in dobičke ponovno vlagali v obnovo našega okolja. Upravljanje z odpadnimi vodami je prav tako pomembno, upravljanje s pristanišči, vse to je že lahko konkretna osnova za boj proti onesnaževanju morja. Potrebujemo pa še veliko več ukrepov. Strategija za upravljanje s plastiko pa je seveda usmerjena tudi v recikliranje in v nove inovacije. Vključujemo v to tudi zakonodajo o plastiki za enkratno uporabo, pri čemer je treba poskrbeti tudi za ribolovno opremo. Obenem pa upoštevati vso mikroplastiko tudi v okviru predpisov za pristaniške zmogljivosti. Ampak ali o tem vemo dovolj? Žon Erik je že govoril o tem vprašanju, prav gotovo obstajajo velike vrzeli v znanju, ki jih moramo zapolniti in to vključuje tudi vrzeli glede ribiških dejavnosti, glede pomorskega onesnaževanja, glede regeneracije morja, glede hrupa v oceanih in morjih pa tudi o inovaciji in rasti akvakulture. Kako lahko poskrbimo za boljšo akvakulturo? Še nekaj sklepnih besed. Prav gotovo je spodbudno, da je toliko trudega usmerjenega v oceane in more. Vendar pa moramo storiti še toliko več. Skupaj krepimo ozaveščenost glede tako priložnosti kot grožen, s katerimi se soočamo. Ampak obenem moramo skupaj razmišljati tudi o tem, kako bomo zaščitili oceani, kako bomo oceane ohranjali, kako bomo želi koristi in obenem oceane in morja obravnavali z spoštovanjem, ki si ga zasluži. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa že lahko z veseljem napovem tudi predsednika Evropskega parlamenta, ki bo podal svoj nagovor. Se upravičujem, zaenkrat se moramo presesti v prvo vrsto, potem pa se bomo vrnili na govornički odr. buon pomeriggio a tutti benvenuti nell'emiciclo del Dobar dan, lepo pozdravljeni v Evropskem parlamentu. Lepo pozdravljam Gizino Meissner, ki je posebna predstavnica našega parlamenta na tem področju. In seveda je to oseba, ki je ključnega pomena za organizacijo na današnjega dogodka. Zahvaljujem se tudi komisarju Veli, komisarju Mojdešu, Alenu Kadeku, Adini Joani Valjan, ki je predsednica odbora za okoljske zadeve. Lepo pa se zahvaljujem tudi gospodu Henklu, ki je pod predsednik odbora ITRE. Veliko veselje mi je, da sem danes z vami. več tisoč evropskih državljanov, znanstvenikov, zakonodajalcev in podjetnikov je danes tu z nami, ki so se udeležili tega dogodka. Prav tako smo na začetku našega mandata organizirali 11 konferenc na visoki ravni na Evropskem parlamentu, ki so zadevale tako raziskovanje, kulturno dediščino, migracije, digitalno gospodarstvo, čisto energijo. Vsa ta vprašanja smo obravnavali zelo podrobno. V ta proces smo vključili državljane, podjetja, delavce, združenja, institucije, raziskovalne ustanove, pa tudi številne druge pristojne organe, ki so zelo pomembni za naše državljane. Danes obravnavamo zelo pomembno vprašanje, to je prihodnost naših oceanov. To vprašanje je tako pomembno, da moramo na tem kontinuirano delati. Nikakor ne smemo počivati na lovorikah. Prevzeti moramo vodilno ulogo pri tej politiki, zagotoviti moramo prihodnost našega planeta. To pomeni, da moramo tudi prevzeti odgovornost in to takoj. Ne smemo več izgubljati časa. Politika Evropske unije mora prevzeti vodilno vlogo, dati svoj vzgled vsem akterjem na globalnem odru. Poskrbeti moramo za boljše sinergije med industrijo in okoljem. Obenem moramo poskrbeti za to, da bodo vsi akteri prevzeli svoj delež odgovornosti. Prejšnji teden smo v Strasburu izglasovali zelo pomembno resolucijo o podnebju. V to resolucijo je bilo vključeno tudi sporočilo Evropske komisije Čist planet za vse. Poskrbeti moramo za to, da bomo dosegli cilje, razogličanje, to je zelo pomembno, to moramo zmanjšati na nič, moramo poskrbeti za nično emisijo oglikovega dioksida do leta 2030. In vse države članice moramo spodbuditi k temu, da bodo to dosegle. Sočamo se z veliki mi izzivi na področju podnebnih sprememb. Evropska okoljska agencija je v obdobju 2010 do 2016 ugotovila letne izgube za Evropsko unijo zaradi ekstremnih podnebnih sprememb. Sicer so opredelili te izgube v višini 12 milijard evrov. In ti zneski se bodo še povečali če ne bomo ukrepali. Kako bomo poskrbeli, da se to ne bo zgodilo? To tveganje je treba priznati. Mimo grede, agencija je povedala, da bo do leta 2030 50 odstotkov poseljenih območij Evropske unije v veliki nevarnosti zaradi pomankanja vode. Poskrbeti je treba za sklad, na osnovi katerega bomo poskrbeli za čist energetski prehod. Okoljsko politiko pa je treba vključiti v vse sklope politike na ravni Evropske unije. Vse te politike je treba medsebojno povezati in uskladiti. To je zelo pomembno. Tudi pariški sporazum je zelo pomemben, sami smo bili v vodilni vlogi pri teh pogajanjih in še vedno se moramo na ta sporazum osredotočati. Ne na zadnje bo imel od tega korist naš planet, prav tako pa bomo poskrbeli za ustvarjanje novih delovnih mest, ta delovna mesta pa bomo lahko potem laže tudi ohranili. Pri vprašanju oceanov se osredotočamo tudi na doseganje ciljev trajnostnega razvoja OZN. Prvi smo podprli pariški sporozum v času konference OZN o oceanih leta 2007 prispevali smo v predelitvi 19 zelo ambicioznih zavez. Od zmanjševanja pomorskih odpadkov oziroma vsega pomorskih odpadkov do ustreznega upravljanja z vodami in tako dalje. Skušamo sprejeti tudi vedno več zakonodajnih instrumentov na mednarodni ravni, ki so usmerjeni v ohranjanje biotske raznolikosti in pa regulacijo in prepoved nezakonitega ribolova. Poskrbeti moramo za dober pravni okvir za oceane. 150 milijonov ton plastike je v naših morjih in vsako leto se obseg te plastike še povečuje do leta 2050 bo v plastike v morjih več kot samih rib. To pomeni veliko škodo za naše okolje, kot tudi za naše gospodarstvo. Zaradi tega je pri zadet tudi turistični sektor, te sektor ribogojstva in ribiški sektor. 70 odstotkov vseh predmetov, ki onesnažujejo naše more, so predmeti za enkratno uporabo. In zato je Evropski parlament sprejel direktivo za prepoved plastike za enkratno uporabo do leta 2021 če bi reciklirali en milijon tone plastike, bi bilo to enako, kot da bi umaknili en milijon avtomobilov z naših cest. To je zelo pomembno za krožno gospodarstvo, torej da recikliramo mestne odpadke in jih potem uporabimo v prihodnje. V Strasburu smo na ta način sprejeli tudi direktivo glede ribiške politike. Ribiči morajo vse odpadke, ki jih zajamejo svojim ulavom, odpeljati na kopno. Na ta način bomo odpravljali odpadke iz morja na odgovoren način, namesto da jih mečemo nazaj v morje. To bo zelo pomemben korak naprej in upam, da bodo države članice poskrbile za ratifikacijo te zakonodaje čim prej. Če pomislimo na to, kako pomembni so oceani tudi za našo industrijo, postane situacija še bolj urgentna. 5,4 milijone delavcev dela v pomorskem sektorju, letni promet je približno 500 milijonov evrov na leto. To je modro gospodarstvo, o čemer govorim, to je temeljnega pomena. Seveda moramo poskrbeti za dodatne marže rasti. 75 odstotkov zunanje trgovine in pa 37 odstotkov trgovine znotraj Evropske unije poteka preko morja. In zato je bistvenega pomena, da delamo tudi na sektorju pomorskega prometa. Ta mora postati bolj učinkovit. Novi proračun Evropske unije od leta 2021 do 2027 pa bo moral predvideti tudi podporne ukrepe za doseganje teh ciljev. čista morja mora postati gonilo našega gospodarstva. Če zaključim, naj povem, da je prišlo v Evropi do številnih pomembnih odkritij, na osnovi katerih smo lahko tudi kaj rešili na našem planetu. Naprimer, izum biorazgradljive plastike, recikliranje materijalov, zmanjševanje emisij in tako dalje. Imamo tudi program Kopernikus, na osnovi katerega bolje razumemo kako naš planet deluje. Obenem lahko na osnovi tega poskrbimo tudi za bolj trajnostno okolje. Program Kopernikus je zelo pomemben tudi za zaščito narave, za upravljanje z mestnimi območji, pomemben je za urbano načrtovanje, za javno zdrave, za civilno zaščito, za infrastrukturo, za promet in turizem. In zato želi Evropski parlament spodbuditi tudi naložbe v raziskave in inovacije. Točno zato. Evropska komisija je predlagala tudi povečanje obsega sredstev za Horizon Europe. Mi pa bi si želeli še bolj ambicioznih ciljev, še več sredstev poleg tega, kar je že predlagala Evropska komisija. Želeli smo si poskrbeti za 50 odstotno povečanje sklada za novi program obzore Evropa. To bi pomenilo 120 milijard evrov v celoti. Poleg tega bi moralo vsaj 30 odstotkov vseh ukrepov v naslednjem proračunu Evropske unije biti posvečenih zagotavljanju trajnosti. Oceane moramo izkoriščati na bolj trajnostni način. Zato morajo poskrbeti tudi države članice, naši naravni viri so skupni in zato moramo z njimi ustrezno upravljati. Tudi države članice morajo pri tem odigrati svojo ulogo. Zaščita okolja, inovacije, industrija, vsi ti vidiki so neizogibno medsebojno povezani. In dialog med univerzami in raziskovalnimi ustanovami in podjetji je ključnega pomena, če želimo poskrbeti za harmonijo med okoljem in inovativnim gospodarstvom, obenem pa to umestiti v kontekst konkurenčnosti. Vse zaveze, ki smo jih sprejeli, moramo dejansko tudi izvesti. Evropa mora postati veliko bolj prijazna našim oceanom in nadaljevati moramo po poti ki smo sprejeli na kupu 21. Lepo se zahvaljujem vsem za pozornost, podarjam svoje ambicije, pa tudi ambicije vseh kolegov, na to lahko štejete. Okay, Najlepša hvala. Nadaljujemo z drugim panelom. Vmes smo lahko prisluhnili tudi gospe Drake, ki je namestnica generalnega direktorja Evropske komisije na Generalnem direktoratu za okolje. Naslednji govorci so govorci iz Evropskega parlamenta, ki bi delali na tem področju. Začeli bomo z gospodom Markom Demesmakarjem. Vas pa seveda prosim, da se omejite na tri minute. Takšna so današnja navodila. Izvolite, gospod Demesmakar, tri minute. I'll do, I'll do my, my best. Um, good afternoon. Se bom potrudil. Dobro dan, ime mi je Mark Demesmakar, sem evropski poslanec v politični skupini EKR. Veliko čast mi je, da lahko predstavim svoje delo v tem mandatu. Aktivno sem delal na vseh dosegih krožnega gospodarstva, kar seveda vključuje tudi novo zakonodajo o plastiki za enkratno uporabo. Veliko je bilo že povedanega o tem, plastika je pomemben, pa tudi dragocen material, ki ima koristen položaj v naši družbi, ampak moramo se vprašati glede načina proizvodnje in uporabe plastike danes. To je neozdržno, pa tudi nekaj, česar si ne moremo več privoščiti. Zbiranje plastike za namen recikliranja pa še vedno zelo omejeno. Tudi na ravni Evropske unije le 5 odstotkov vrednosti plastične embalaže dejansko ostane v našem gospodarstvu, kar pomeni, da 95 odstotkov vse vrednosti dejansko izgine. Ključen izziv je, da torej upravljamo s plastiko vzdolž celotne vrednostne verige. Strategija za plastiko mora postati vzvod za spodbujanje pametnih modelov poslovanja, pa tudi potrošnje, to pa bo zahtevalo skupne zaveze in ukrepe strani vseh deležnikov. Na naslednjem plenarnem zasedanju v Strasburu naslednji teden bomo dobili novo priložnost, da bomo ne le govorili o tem, ampak da bomo v povezavi s tem tudi kaj storili. Glasovali bomo glede sklepov triloga o plastiki za enkratno uporabo. Do konca pogajanja je prišlo pozno decembra, po dolgih nočih pogajanja. Na to ne bom pozabil niti jaz, niti komisar Vela. Rezultati so bili dobri, ta zakonodaja pa je bistvena ne le za prehod v okrožno gospodarstvo, ampak tudi za pomemben korak naprej, tako da bomo odpadke dejansko odstranili iz naših morij in oceanov. In Evropska unija bo ponovno prevzela vodilno vlogo. Odpadki, predvsem plastični, so resna težava za naša morja in oceane. Kot je povedal naš predsednik, izogniti se moramo temu, da bi bilo v morju več plastike kot riba. Zakonodajni svežen se v prvi prsti osredotoča na deset glavnih plastičnih proizvodov, ki se jih odmetava v regijah Evropske unije. Veseli nas, da bomo prepovedali tudi izdelke iz oksidno razgradljive plastike. Težava s to plastiko je, da se dejansko ne razgradi v celoti, ampak se enostavno razgradi v mikroplastiko. Ta prepoved je pomembna zmaga za Evropski parlament, ki se za to bori že nekaj časa. Države članice se morajo osredotočati tudi na vedno manjšo potrošnjo plastične embalaže in pa uporabe plastičnih kozarčkov za enkratno uporabo. In obenem moramo poskrbeti, tudi za ločeno zbiranje plasteng in pa povečanje to vrstnega zbiranja za 20 odstotkov. Plastenke so med najbolj pogosto najdenimi odpadki na naših obalah. In komisija je prepričala države članice, da bi morali do 2030 vsa plastika morala biti v veliki meri tudi ustrezno razgradljiva. Tudi za cigaretne filtre smo poskrbeli, to predstavlja drugi največji vir odpadne plastike. Proizvajalci tobačnih filtrov bodo morali plačati tudi za stroške čiščenja in poskrbeti za javno infrastrukturo, na osnovi katere bo to mogoče zbirati. In to je res pomemben politični zagon, ki so ga podprli tako državljani kot predstavniki civilne družbe. To bodo velike spremembe in obenem bo to zagotovilo tudi prehod v krožno gospodarstvo, tudi na področju plastike. Te direktive je zdaj treba ustrezno izvajati in ponavadi pravim, da prehod v krožno gospodarstvo dejansko omogoča tudi prehod iz smetišč v zlata polja. Na osnovi te razprave lahko povem, da lahko plastična more spremenimo tudi v modri planet. Najlepša hvala. Zdaj pa. Gospod Ricardo Sirao Santoš, ki je član odbora za ribištvo. Izvolite. Najlepša hvala. Pred 20 leti je tukaj, pisatelj in pesnik z Portugalske otvoril tukaj konferenco in je dejal, v mojem jeziku lahko vidim morje. Zato mi prosim dovolite, da govorim v portugalščini. Homo sapiens. je v 20. stoletju postal najpomembnejša sila, ki spreminja geologijo našega planeta, zaradi česar smo prišli v novo obdobje antropocen. Po industrijski revoluciji smo prekoračili vsaj štiri od devetih meja na Zemljo. Spremenili smo biogezo, geofizične procese, s katerim smo spremenili oglikov ciklus. Oceani trpijo zaradi zakislevanja, poprečna temperatura raste, veliko dejavnikov med seboj recebojno eh, reagirajo, kot je izguba biotske raznovrstnosti, dvigovanje ravni meja in vedno več omoči brez kisika. Čeprav ti procesi mm, na prvi pogled eh, zgledajo regionalne narave, so v resnici globalni problemi in lotiti se jih je treba skupaj. Morska območja namreč ne poznajo političnih meja. Kakršnikoli odziv politične narave mora biti sprejet skupaj na globalni ravni, skupaj z globalno znanstveno skupnostjo, zato da vsi lahko poskrbimo za trajnostno prihodnost. Imamo koordinirane programe na področju pomorstva, zato da lahko spremenimo trend v naših oceanih. Gre za obvezo, ki ga moramo zelo resno jemati in ki mora upoštevati različne ravni razvoja v različnih državah. Tisti, ki največ tvegajo zaradi podnebnih sprememb, so najmanj razvite države, vendar so to tiste države, ki so najmanj prispevale k sedanjemu stanju na planetu. Zato se moramo stalno in neprekinjeno truditi in si prizadevati, da bodo nove generacije upravljalcev z mori lahko izvajali svoje pravice do čistih morja in delovati odgovorno. Čas teče. In nimamo več veliko časa na voljo in zato moramo poskrbeti za to, da ne bo prišlo do genocida v pacifiških območjih, potem pa pri nas. Zato moramo odgovorno ravnati mi, politiki, znanstveniki in tudi etično, zato da bomo lahko spodbudili razvoj, ki bo šel v pravo smer. V tem leži naše upanje. Najlepša hvala. Hvala tudi, da ste se držali časovne omejitve. Naslednja govornica je gospa Klaudija Monterno Digar, ki je članica odbora za transport. Najlepša hvala. Rada bi pozdravila tukaj vse kolege in tudi mm, tukaj v dvorani in tukaj za trem govorniškim odrom. Rada bi pozdravila kolegico Gezine, ki se zelo trudi za to, da bi dosegli čim več na področju pobude Modri oceani. Portugalec je bil tisti, ki je spodbudil evropsko agendo na področju mori. Zato moramo izkoristiti vse te priložnosti, ki nam jih nudijo oceani in morja in da spodbudimo evropsko agendo tudi na mednarodni ravni. In to mora biti v bistvu naših evropskih volitev. Dokazati moramo, da smo zaskrbljeni zaradi, zaradi te situacije, da si Evropski parlament in komisija prizadevata, da sprejmemo čim več ukrepov in da podpremo vse te aktiviste, ki smo jih tukaj omenili, med njimi je tudi David Attenborough v, s, s televizijskim programom na kanalu BBC, ki izpostavljajo ta problem. Evropski, Evropska unija je, se je že odločila, da se bo začela boriti proti plastičnim odpadkom v morjih, vendar pa se soočamo z več izzivi. Moramo še naprej predlagati strategije kratkoročno in srednjeročno prilagajanje našega ribištva, odpravljanje onesnaževanja mori, moramo spodbujati razvoj novih eh, izdelkov, novih storitev za modro gospodarstvo. Vendar moramo doseči tudi več eh, znanstvenih raziskav in eh, analizirati stanje naših morij moramo tudi oblikovati našo politiko za ukrepanje v morjih in oceanih. Mislim, da je to ključ za naše delovanje. Vse potrebujemo za to, da se lahko učinkovito soočimo z vsemi izzivi. Nadaljevati moramo z delom odbora za transport, kjer smo predlagali strategije za zmanjšanje toplogrednih plinov, da bi predlagali alternativna prevozna sredstva brez fosilnih goriv, nove vrste energije. Moramo sprejeti več sektorske ukrepe, sprejeti integrirano politiko in zato moramo poskrbeti, poskrbeti za celovito pomorsko politiko. Za konec bi rada omenila tudi najbolj oddaljene regije mm, z morskega vidika, še posebej tiste regije, ki se nahajajo v Atlantskem oceanu in tudi v Indijskem oceanu. Vse te regije so zelo pomembne za analiziranje in za preučevanje podnebnih sprememb in za spremanje pravih ukrepov. Predlagala bom tudi ustanovitev centra za boj proti vnesnaževanju mori, verjetno na otoku Madeira, zato da bi tam lahko analizirali in preučevali možnosti za boj proti tej grožnji. Verjetno skupaj z agencijo za pomorsko varnost, ki se ravno tako nahaja na portugalskem. Komisija, Evropski parlament, nevladne organizacije, mladi, ki ste tukaj, vsi se moramo spopasti z onesnaževanjem mori in mislim, da se moramo vsi potruditi za to, da bodo naša morja in oceani čim čistejši. Najlepša hvala. Najlepša hvala za vse prispevke. Sedaj bomo dali besedo najboljšim deležnikom. Prvi ima besedo gospod Jago Pitekunja, ki je zvršni direktor sklada Oseano Sul. Štiri minute imate na voljo. Thank you, mother, thank you very much, Madam Chair. This Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, komisar Vela, eh, kolegi, gospe in gospodje. Oceanski sistem je najpomembnejši naravni sistem na planetu. Vendar pa vpliv človeka ogroža delovanje morja, kot je biomasa, zato da bi ohranjevali biotsko raznovrstnost ali pa da bi ohranili raven kisika v morjih. Oceani spreminjajo svojo biokemično sestavo. Zaradi tega smo zašli v hudo okoljsko krizo, ki je še ne razumemo povsem mi, pripadniki človeške vrste. Mednarodna skupnost še ni našla rešitev za boj proti temu pojavu. Leto 2020 bo mejnik za fundacijo Oceano Asul. Verjetno bo to prelomno leto in izkazali bomo vse naše razočaranje zaradi pomankanja ukrepov. Mlade generacije kažejo vedno večjo zaskrbljenost in frustracije, ki so izrazili mladi tukaj med nami. Nujno je, da ukrepamo. Združeni narodi sedaj razpravljajo o organizaciji nove konference o morjih in oceanih skupaj s Kenijo in Portugalsko, vendar pa to ni konec poti. Tega problema ne moremo rešiti samo z razvojnimi cilji, ki smo sprejeli leta 2014. Moramo povezati skupaj pojave, s katerimi dobimo celovito sliko to je naš gospodarski razvoj, stanje mori. Razvoj je namreč odvisen od naravnih virov, model pa negativno vpliva na naša morja. Mednarodna skupnost, ki jo zastopajo Združeni narodi, lahko sprejmejo drzne ukrepe na konferenci Združenih narodov o oceanih. Mi menimo, da je odgovornost res velika. Naše generacije si zelo prizadevajo, da bi rešili, kar se še da rešiti v oceanih, v morjih, s trajnostnim načinom ribištva in s trajnostno modrim gospodarstvom. Regionalna vlada na Zorih v partnerstvu s fundacijo Oceano Asul in eh, s fundacijo Vejt so se odločili, da bodo 15 odstotkov eh, gospodarske zone označili za zaščiteno morsko zono, kar predstavlja 5 odstotkov vseh mori Evropske unije. Združeni narodi in Evropska komisija je podprla Azore pri tej drzni odločitvi ne samo za otoče, za Portugalsko, ampak za celoten eh, severno-shodni Atlantski ocean. Naša fundacija ne verjame, da bomo dosegli zdrave oceane samo z ohranjanjem mori. Mi menimo, da je rešitev tudi na strani gospodarstva. Naš gospodarski model ni kompatibilen z trajnostnim upravljanjem naših naravnih virov na, na zemlji. Zato moramo spremeniti naš model in na naravo moramo gledati kot na kapital ki ga potrebujemo, naravni kapital za človeško družbo. Če bo narava postala kapital, potem bo ohranjene narave postal gospodarski ukrep. Moramo vlagati v kapital in ne pa na to gledamo kot na sredstva. Tako bi lahko lahko na to gledali kot eh, na bančni kapital, tako ti je omenila gospoda Minaki z modro obveznico, tako bomo imeli nova eh, zaščitena območja. V takšnem, v takšnem kontekstu z energetsko politiko Združenih narodov bomo sprejeli pobudo za poslovni model, ki bo imel kot cilj trajnostni razvoj. Bolj, ko mahujemo, bolj radikalni morajo biti naši ukrepi. Mlade generacije kažejo, da, čas, da se nam čas izteka. Moramo sprejeti radikalne ukrepe v povezavi s podnebnimi spremembami in z izginotjem vrst in habitatov v oceanih in morjih. Ne moremo nadaljevati več takšnim gospodarskim razvojem, če pri tem onečujemo naravo. S tem bomo zašli tudi v začaran krok, kjer bo uničevanje narave pripeljalo še k hujši gospodarski in ekonomski recesiji. Najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Vladimir Jabinin, ki je izvršni sekretar medvladne ocenografske komisije. Uh, in namestnik direktorja v UNESCO. Izvolite, 4 minute. Much, um... Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Najprej bi vas rad pozdravil v imenu UNESCO in generalne direktorice UNESCO. Ne bom ponavljal tega, kar smo že slišali. Razsežnost družnih narodov, globalna razsežnost in vlogi znanosti za prihodnost. Rad bi nazval, nazval tudi mlade in kako zelo pomembno vlogo igra znanost v tem stoletju. Naša medvladna komisija v UNESCO ima zelo pomembno vlogo na področju oceanov. Evropa pa je vodilni akter na področju znanosti imamo tri centre moči, Severna Amerika, Evropa in Zahodni Pacifik. Zelo produktivno sodelujemo z Evropo in rad bi pozdravil Evropskega sistema za obverzacije VGUS in vodilno vlogo podatkovnih baz, ki obstajajo v Evropi, kot je Moknet, imamo odlično sodelovanje z DG Marem v Evropski komisiji in skupaj razvijamo projekt o načrtovanju morskih območjih, kar pomeni, da bomo do leta 2030 pokrili velik del mori z znanstveno podprtimi načrti. Z direktoratom za znanost in raziskave bomo sodelovali v okviru obzorje um, za Evropo in pa na področju observatorije. Kakšna je ta oceanska znanost? Ta znanost po, to znanostno področje lahko podari, kje so največje težave. Vemo, koliko CO2 -ja Eh, lahko absorbirajo oceani, koliko toplote, vendar pa še nimamo najboljših rešitev. Opozarja nas na to, kaj se je zgodilo na področju podnebja leta 2008. Znanstvene podatke smo imeli, vendar nismo imeli dogovora niti ukrepov. Sedaj je čas za ukrepanje. Da znanost to lahko doseže, je UNESCO združenim narodom predlagal, da bi spodbujali znanost, s katero bi dobili prave rešitve za izboljšanje stanja mori. Ricardo Santos je eden od članov te skupine. Kakšen je načrt? Načrt je za doseg, ve, da, na doseg velikih uspehov na področju razumevanja ekosistemov v globokem morju, razvijanja zmogljivosti in poznavanje oceana. Mi smo vodilni na področju opismenjevanja o oceanih ti dosežki bodo zelo pomembni in s temi bomo lahko dosegli napredek v korist naših družb. To je upravljanje z obaljnimi regije, prilagajanje na podnebje, posebno načrtovanje eh, na področju pomorstva. Vse dejavnosti, s katerimi lahko oceani postajo dobičkonosni, za trajnostni razvoj gospodarstva, ne da bi s tem ogrozili zdravje naših mori. To je oceanografska znanost. Kmalo bomo imeli srečanje v Kopenhagnu na to temo. Tudi konferenca, ki jo je omenil Tjago, se bo osredotočala na ukrepanje na podlagi znanstvenih dognanj. Upam, da bo Evropa sprejela in slišala to sporočilo in da bo tudi sprožila izobraževanje na področju znanosti. Sedaj potrebujemo znanost, da bomo dosegli oceane, ki jih potrebujemo. Najlepša hvala. Bilo zelo navduhujoče. Sedaj ima besedo profesor Peter Hercik kje je izvršni direktor, direktor centra Geomar za raziskave oceanov v Kilu. Izvolite, gospod Hercik. Najlepša hvala za besedo. Rad bi vam predstavi vprašanja o zdravih in čistih oceanih z znanstvenega vidika. 70 odstotkov planeta pokriva morska voda. To so vsi oceani, Arktični ocean, Atlantski ocean, Rdeče morje, Črno morje, Balsko morje in tako dalje. 70 odstotkov planeta pokriva morska voda in zato živimo na modrem planetu, ne na planetu Zemlji. Gre za planet ocean. Oceani so za nas zelo pomembni, ne samo zaradi velikosti, ampak zaradi tega, ker gre za največji ekosistem na planetu. Kot smo danes že slišali, uh, je tudi kisik zelo pomembno vprašanje. Oceani proizvajajo 50 odstotkov kisika, ki ga vdihujemo, kar vpliva tudi na mikroorganizme v oceanih. Če mikrooceani ne delujejo, potem ne moremo več dihati. To pomeni, da imajo zelo posebno funkcijo. 30 odstotkov CO2 absorbirajo oceani. 30 odstotkov CO2 pomeni, da ne bi govorili o um, poraste temperature za 1,5 ali 2 stopinje, ampak bi že živeli v poprečnih temperaturah, ki bi bile za 3-4 stopinje višji. Mi moramo plačati za zakisljevanje mori. Oceani absorbirajo tudi veliko toplote, ki jo proizvedemo in zagotavlja hrano za milijarde ljudi. Oceani so za nas izjemnega pomena, to smo že slišali. Ocean je aparat, ki nas ohranja pri življenju na planetu. Mi smo zelo slabi zdravniki čeprav nam oceani ponujajo intenzivno nego, mir, zakisljujemo oceane, onesnažujemo jih in Mm, ravno tako um, smo poskrbeli za porast temperature v oceanih, onesnažujemo morja s plastiko, s kemičnimi snovmi, z organskimi onesnaževalci. Ravno tako škodujemo biotski raznolikosti v oceanih. Nismo še odkrili vseh vrst, ki živijo tam, vendar pa smo škodili v veliki večini vrst, ki živi v oceanih. Obstaja tudi prelov v oceanih in do leta 2050 bo na zemlji živelo 10, 10 in pol milijarde eh, ljudi, kar pomeni, da bomo potrebovali 50 odstotkov več živil, več energije, več virov. Veliko tega bomo morali pridobiti iz naših oceanov, kar pomeni, da je pritisk na oceane vedno močnejši. In so, s tem se moramo soočiti zdravi oceani za zdrave ljudi to je slogan, ki potrebuje raziskave, ki so bolj usredotočene na eh, rešitve. Potrebujemo več koordinacije v raziskavah in bolj ciljno usmirjeno financiranje, zato da bomo dobili proizvode in dejavnosti, ki jih želimo. Evropa potrebuje bolje upravljanje za reševanje naših oceanov za prihodne generacije malce bom provokativen v tem trenutku z vprašanjem, ki ga bom zastavil. Zakaj imamo Evropsko vesoljsko agencijo, ne pa Evropsko agencijo za oceane? Gre nam za škoč problem, s katerim se moramo spopasti. Mislim, da potrebujemo več razpoznavnosti, več vodstva in več ukrepov iz Evropske unije, ko gre za reševanje naših oceanov in morja. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj smo prišli do konca našega panela. Rada bi se zahvalila vsem, ki so sodelovali. Želeli smo predstaviti celovito podobo o vseh izzivih, kaj, um, zakaj moramo jemati to vprašanje zelo resno. Mislim, da smo ta cilj tudi dosegli. Upoštevati moramo tudi omejitev časa. Sedaj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 Gremo na zadnjo panelno razpravo današnjega dne z naslovom Trajnostno modro gospodarstvo in zmanjševanje pritiskov na oceane. Najprej, gospa Majsner, hvala za organizacijo. In kot smo danes že slišali in dobro bilo rečeno, je pomembno, da ohranimo oceane v dobrem stanju. In predstavljena je bila ideja o Evropski agenciji za oceane. Zdi se mi odlična. Saj se zaenkrat bolj ukvarjamo s površino Lune kot s oceani na Zemlji. Naj vas spomnim, da se bomo tej zadnji panelni razpravi predvsem osredotočali na potencial za rast in delovna mesta v modrem gospodarstvu, pri čemer bi tudi zmanjševali pritiske na oceane. Kot je rekel gospod Hercik, 50 odstotkov naše energije, hrane in virov bodo morali priskrbeti oceani za naše prihodnje prebivalstvo številne države, ki imajo od, izhod na ocean, pa se soočajo z visoko stopnjo brezposelnosti. Zato moramo vključiti modro gospodarstvo v pomorsko politiko, zato da se zgotovi doslednost v vseh sektorjih gospodarstva. Uspešno usklajevanje teh politik pa ostaja veliki ziv. Poleg zmanjševanja zakonodajnih ovir je Evropska unija zagotovila veliko finančne podpore in komisar Mojraš je danes že govoril o tem. Raziskovalni program Evropske unije in strukturni skladi zagotavljajo sredstva za to, zlasti sklad za regionalni razvoj in sklad za pomorstvo in ribištvo obaljni in morski turizem, akvakultura, modra energija, morska biotehnologija, rudarjenje na dnu morja so vse elementi, ki so del zakonodaje sprejete v Evropski uniji. V tej panelni razpravi se bomo dotaknili nekaterih od teh. Naj izpostavim enega svojih pomislekov. Kot veste, je Britanija včasih bila vodilna na valovih morja. In v tem trenutku lahko rečem, da je treba Združeno kraljestvo ohraniti na tem področju in ohraniti je treba tesno sodelovanje z Združenim kraljestvom. Zdaj pa dajem besedo gospe Emi Navaro, ki je podpredsednica Evropske investicijske banke. Hvala lepa. Veliko veselje mi je, da sem lahko tukaj z vami. Čestitam Evropskemu parlamentu in Evropski komisiji, da ste nam dali priložnost za to razpravo o prihodnosti oceanov. To je prihodnost, ki od katere je odvisno vse življenje na svetu. Kako lahko še pripomoremo k trajnostni rabi naših oceanov? Danes smo se spomnili na to, da oceani prispevajo globalnemu gospodarstvu in da je potencijalno gonilo za nova delovna mesta, za gospodarsko rast ne gre samo za gospodarske koristi, ampak lahko pomaga pri soočenju s številnimi drugimi izzivi, kot je varnost preskrbe s hrano in tudi blaženje posledic podnebnih sprememb. To pa je le mo mogoče, če je zagotovljeno zdravje in varnost morja. Slika pa je zaskrbljujoča in ni lepa in zdaj je čas za ravnanje. Potrebujemo trajnostne razvije, raz, razvoj za oceane, zato da zagotovimo, da veri ne bodo ogroženi in da bodo lahko koristili prihodnim generacijam. Agenda za trajnostno modno gospodarstvo, ki ga je sprejela Evropska komisija in ki jo podpira tudi Evropski parlament, to je nekaj, kar lahko le pozdravimo. Evropska investicijska banka je še vedno spodbuja modro trajnostno gospodarstvo. To je v spredju in osrčju našega dela in poslanstva. V naši banki imamo ambiciozne podnebne cilje. Vsako leto naj bi vsaj 25 odstotkov naših finančnih sredstev namenili podnebnim ukrepom. Zavezali smo se tudi temu, da zagotavljamo 100 milijard evrov za podnebne projekte po vsem svetu. Dolga leta smo glavni investitor v oceanske tehnologije. Kapital namenjamo za trajnostne projekte tako v Evropi kot drugod po, se, po svetu. Imeli smo pionirsko vlogo pri vetrnicah na morju 3,5. 5 milijard evrov v zadnjih petih letih smo namenili tem proje temu projektu in še naprej bomo vlagali v to. Zdaj podpiramo tudi sektor za ozelenitev tega sektorja. Onesnaženje s plastiko pa je ena glavnih grožen za morsko okolje. Skupaj s Nemško in drugimi razvojnimi bankami smo začeli financirati tudi projekte za zmanjševanje morskih odpadkov, zlasti plastike. V okviru te pobude financiramo tudi druge projekte. Razvoj modrega gospodarstva pa ni odvisen samo od denarja, ampak gre tudi za spodbujanje inovacij in za odpravljanje ovir. Projekti v okviru modrega gospodarstva se soočajo z omejitvami, ko gre za zasebni kapital. Veliko krat gre tu za nove tehnologije na trgih, ki še niso preskušeni. Skupaj s komisijo smo razvili finančne instrumente za to, da bi znižali tveganja in da bi privabili zasebne investitorje. Inovacije in znanost so nujne za to, da, lahko da bomo lahko izpolnili cilje trajnostnega razvoja. In v ta namen moramo namenjati še več finančnih sredstev. Potrebe po finančnih sredstvih sredstvih so večje, kot kažejo javne bilance. Razmislek o trajnosti moramo vključiti v vse politike. Len na ta način bomo lahko zagotovili trajnostne naložbe v modro gospodarstvo. Načela za financiranje smo tudi razvili pri naši banki skupaj z Evropsko komisijo, WWF-om in Institutom za svetovne vire. Veseli me, da bodo letos ta načela postala del nove pobude v okviru okolja, projekta za okolje Združenih narodov. Zdaj naj bo zdaj naj bi to postal zlati standard po vsem svetu. Vendar pa se čas izteka in pred nami so pereči izzivi, ki bodo zahtevali večstransko ravnanje, pa tudi prizadevanja vsakega od nas. Današnji dogodek predstavlja edinstveno priložnost za izmenjavo mnen in za to, da ustvarimo osnove za nove politike. Evropska investicijska banka bo še naprej zavezana k spodbujanju modrega gospodarstva v partnerstvu z drugimi, zato da bomo pri tem uspešni. Hvala. Hvala lepa, gospa Navaro. Zdaj pa Pierre Delzo, namestni generalnega direktorata za podjetništvo in za majhne in srednje velika podjetja v DigiGrow. Štiri minute imate na voljo, izvolite. Does it work? Yeah, okay. Thank you very much, Chair. Hvala lepa. Ali deluje mikrofon? Ja. Jaz lahko povzamem moj govor le z nekaj besedami. Sky, Copernicus, Diaz. Sky, nebo je meja. Obenem pa je ta projekt močno orodje za spremljanje, kaj se dogaja na nebu. EASA, Evropska vesoljska agencija, skupaj s komisijo prav tako nadzoruje, kaj se dogaja v vesolju, to je sistemom Kopernikus, sateliti, ki so tam razporejeni. V tem kontekstu so oceani zelo pomemben del opa opazovanj, ki jih opravljamo s Kopernikusom. Vsi na svetu pravijo, da je to eden najboljših sistemov za opazovanje Zemlje. Kaj pa delamo s temi posnetki, ki jih dobimo preko Kopernikusa? Spremljamo, kaj se dogaja v oceanih, ne samo na površini, ampak tudi nekoliko globje. Razvili smo morske storitve, ki zagotavlja oceanske napovedi. Na podlagi opažanj teh satelitov zdaj lahko naredimo napovedi glede topljenja ledu. Spremljamo torej, kaj se dogaja v oceanih. Še en pomemben vidik in komponenta Kopernikusa je nadzor pomorstva za spremljanje vseh dejavnosti na oceanih, naprimer plovil, kaj ta počnejo. Obenem pa je zelo pomembno tudi odkrivanje onesnaženja in to, da se lahko hitro odzovemo. Imamo storitve in službe za delovanje v nujnih primerih, naprimer, ko gre za poplave v Mozambiku trenutno. Takrat smo uporabili Kopernikus zato, da smo pomagali ljudem na kopnem. Tretja beseda, ki jo želimo omeniti, je Dias. Zakaj gre? Kopernikus zagotavlja največje največjo količino podatkov na svetu. In vsi ti podatki so brezplačno dostopni vsem. Ampak ker gre za toliko podatkov, za tako veliko količino podatkov, jih je težko obdelati. Kaj smo v komisiji torej naredili? Odločili smo se, da bomo plačali zasebne, zasebne podjetje in jih prosili za obdelavo teh podatkov v oblaku. In Ti podatki so še vedno na voljo brezplačno vsem. Zakaj? Zato, da bi si lahko vsakdo pogledal te podatke in razvoj, razvil storitve, rešitve, proizvode na podlagi teh posnetkov. Kar pomeni, da če ne veste, kaj bi počeli na nek deževen večer, lahko prijete k nam, lahko si to pogledate in spremljate, kaj se dogaja to sem povedal kot šalo, ampak šalo na stran. Cilj tega je, da bi lahko prav vsi na svetu lahko uporabljali te podatke in da bi razvili storitve, ki bi pomagale pripeljati do rešitev. In še zadnja beseda, Arktika. Zakaj? Tudi, če je Koperniku zelo pomemben in uspešen program, moramo to ohranjati tudi v prihodnosti. V okviru večletnega finančnega okvira, ki, se, ki je zdaj predmet pogajanj, zajema tudi program Vesolje za prihodnost. Če bo to podprto, bo omogočena tudi misija na, Arktik, na Arktiko. Vemo, da imajo razmere na Arktiki močan vpliv na celotno podnebje na vsem svetu. Zato želimo spremljati to čisto od blizu. Želimo tudi razviti misijo za podnebne spremembe. In najboljše orodje, ki ga imamo na voljo, je prav vesolje. Tisti, ki se pritožujete, da Evropa ni vodilna na številnih področjih, lahko reče, da, lahko rečejo, da imamo Kopernikus, ki, je, ki pa je zelo močno orodje in najboljše na svetu. Hvala lepa. Uh, much, Hvala lepa, gospod Delzo. V enem stavku, ko govorite o Kopernikusu, dobimo vtis, da že imamo tisto, kar je predlagal gospod Hercig, ampak Kaj menite o ideji, da bi imeli Evropsko agencijo za oceane? Already... Kot sem omenil, že imamo Evropsko agencijo za vesolje. Zakaj ne bi naredili enako tudi za oceane? We, uh, and... Ja, smo si zabeležili, mogoče bomo lahko to pobudo uporabili tudi v komisiji. Zdaj pa želim dati besedo nekaj mojim parlamentarnim kolegom in kolegicam. Prva je gospa Iza Skun Bilbao Barandika iz Aldeja. Tri minute imate na voljo, izvolite. Gospa. Buenas tardes. Najlepša hvala, lep pozdrav vsem skupaj. Najlepša hvala vsem, ki ste prišli k nam in vsem tistem, ki so organizirali današnje sreče in še posebej gospe Meissner, ki si, ki si zelo eh, prizadeva za čistejša morja. Mislim, da je z izjavo komisije prišlo do strategije za odnose z morjem to je oblikovanje naših tradicionalnih modelov, reverzifikacija prihodkov in upravljanje z morji. Vse to temeli na trajnostnosti. Treba je odpraviti pritisk na okolje in poskrbeti za ravnovesje z gospodarskega in družbena vidika v obaljnih regijah. Združiti pa moramo znanje z upravljanjem in nadzorom. Naši eh, ribolovni načrti morajo temeljiti na analizi staležev. Treba je izboljšati učinkovitost eh, naših, našega ribištva in ribiške politike. Treba je tudi poskrbeti za razogličenje imamo priložnosti zaradi tradicionalne industrije Evropske unije, kot je ladedelništvo. Imamo tudi možnost za nove izdelke, za nove storitve, s katerimi se bomo soočili z izzivi, kot je odstranjevanje odpadkov v morjih. Tudi to je priložnost za ustvarjanje delovnih mest. Druge industrije se bodo usredotočile na čiščenje in zbiranje odpadkov v morjih in oceanih. Inovacije, tudi to je izrednega pomena za trajnostni razvoj, predvsem, ko gre za pomorsko energijo. Zelo sem ponosna na to, kot pripadnica baskijske regije, da imamo največjo elektrarno, ki deluje na plimovanje dosegli smo 1,3 gigavatov elektrike, ki, s katerimi direktno napajamo naše električno omrežje. Nobena druga elektrarna na plimovanje ni dosegla takšne moči. Zato smo razvili nove turbine in Regija, ki je že tradicionalno zelo tesno povezana z mori, je stavila na takšno vrsto energije. Imamo tudi novo vrsto elektrarne v, na kanarskih otokih. Upravljanje in strategija mora omogočiti nove dejavnosti, mora odpravljati spore, identificirati sinergije na področju bližine in učinkovitosti. Poleg tega moramo poskrbeti za nadzor in odpraviti dejavnosti, ki, se, ki niso v skladu s trajnostnim razvojem. Nadzorovati pa moramo vse dejavnosti in ukrepe, ki jih sprejemamo. Zato pozdravljam uh, današnji panel, ki govori o naših odnosih in tradicionalnih odnosih z morjem. In to pravim kot evropska poslanka in pripadnica skupnosti, ki je vedno živela in še naprej misli živeti od virov, ki nam jih ponuja modro gospodarstvo. Zato bi za konec rada dejala, da pri tej tranziciji morajo tudi obalne skupnosti odigrati vodilno vlogo soudeleženje teh eh, skupnosti je nujno potrebno za to, da se čim več naučimo od stoletji sobivanja z morjem. Treba je tudi poskrbeti za porazdelitev priložnosti storitev in priznanje vsega truda, ki ga opravljajo te skupnosti na področju sobivanja z morjem. Najlepša hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Agenda naslednje govornice je veliko jasna iz eh, SND. Clara Eugenija Aguilera Garcia, tri minute imate na voljo, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Lep pozdrav vsem skupaj. Danes popovdne smo slišali že veliko zanimivih razprav v okviru tega panela bi rada zastavila nekaj vprašanj za spodbojne razprave. Modro gospodarstvo ne sme postati samo še en pojem. Ko smo pred leti začeli govoriti o trajnostnem razvoju, smo dejali, da ne more vse postati trajnostno. Imamo tisto, kar prispeva k trajnostnosti in tisto, kar ne. Vendar moramo biti pozorni. Pri modrem gospodarstvu tvegamo ravno to, da bo ta koncept lahko združeval vse, vse, kar je novo. Zato moramo tukaj sprejeti določene kriterije, ki nam bodo pomagali razlikovati, ne smemo početi tistega, kar smo počeli do sedaj. Zato moramo uvesti nov način delovanja in spremeniti moramo tudi način investicij javnih in zasebnih sredstev. To pravim v prisotnosti Emene Varo, ki je podpredsednica Evropske investicijske banke. Zato moramo to upoštevati vsakič, ko sprejemamo ukrepe in vsakič, ko se odločamo za dejavnosti. Zato moramo biti zelo odločni, ko gre za investicije pa naj gre za javna ali zasebna sredstva. Oceani vsebujejo ogromno virov in predstavljajo velik potencial za spodbujne gospodarstva, inovacij in ustvarjena delovnih mest. Čeprav je potencial ogromen, obstaja ogromno pritiska. Prekomerno črpamo vire, onesnažujemo škodujemo biotski raznolikosti in seveda povzročamo tudi podnebne spremembe. Zato sem dejala, da moramo spremeniti naš način delovanja. Danes popovdne smo veliko govorili o plastičnih odpadkih in sneževanju oceanov. Sama bi rada predvsem govorila o ribištvu ribiški sektor in ribiška politika Evropske unije je doživela veliko sprememb. Veliko krat se ne spominjamo tega. Zakaj? In tega ne cenimo, zaradi tega, ker je še veliko odprtih vprašanj. Sprejeli smo načrte za izkoriščanje ribolovnih virov in Na zadnje smo sprejeli poročilo tudi v vzhodnem sredozemlju in v zahodnih morjih, v Atlantskih oceanih, v Balskem morju. Še vedno je veliko dela pred nami, vendar pa smo storili že veliko za to, da bi čim bolj učinkovito izkoristili naše vire in da bi preprečili prekomerni ribolov. Po mojem mnenju mislim, da je nujno da upoštevamo nekaj načel. In ta načela so nujno pomembna, potrebna za trajnostno modro gospodarstvo. Prvo načelo je doseči sodelovanje in obvezo vseh akterjev v gospodarstvu in gospodarjenju z morji pritegniti moramo vse akterje, ki delujejo v oceanih. To je ključnega pomena za sprejemanje odločitev v okviru modrega trajnostnega gospodarstva. Drugič, treba je upoštevati nekaj, kar veliko krat uporabljamo in to je najboljš možno svetovanje znanost znanstvene analize in raziskave. Veliko krat to poštimo, veliko krat pa to, kar postavimo ob strani. In to smo doživeli tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Treba je povdariti eh, vrednost znanstvenih dognanj in jih upoštevati tudi, ko opravljamo analize in načrtujemo modro trajnostno gospodarstvo. Potem je treba kot tretje upoštevati vse vedike trajnostnosti, gospodarski, družbeni in okoljski vedik. Če bomo pozabili na enega od teh vedikov, ne bomo naloge opravili dobro. Vse troje je nujno potrebno za razvoj boljše prihodnosti z okoljskega vedika in pri tem je upoštevati tudi, treba tudi gospodarski in družbeni vedik. Na nobenega od teh treh vidikov ne smemo pozabiti. Mislim, da modro gospodarstvo ponuja ogromno priložnosti, vendar pa je treba natančno vedeti, v katero smer bomo šli in kakšne cilje si bomo zastavili. Mislim pa, da moramo pritegniti zraven prav vse. To sem želela danes tukaj povedati. Mislim, da se sedaj odvijajo pomembne spremembe in zdi se mi zelo dobra ideja, da bi ustanovili Evropsko agencijo za oceane. Vendar pa veste, kaj meni svet. Ponuja nam manj sredstev, ne vem, kako bomo storili več in opravili več dela z manj sredstvi. Zato moramo dobro in učinkovito in smotrno porabiti sredstva, ki jih imamo na voljo, vendar pa stvari niso tako zelo lahke. Vseeno mislim, da je to zelo dobra ideja. Eh, Hvala lepa. Zdaj pa Izabel Tomas iz SND. Tri minute. Hvala, predsednik. Govorim v angleščini. Hvala, govorila bom francosko. Če bi bila ocean in bi bila priča tolikšnim dobrim željem, bi me to skrbelo. Veliko je govora o teh dobrih investicijah, seveda si želim, da bi se te sanje uresničile. Navedli ste številne dobre argumente, ki jih ne bom ponavljala. Kakšen velik potencial imajo obnovljivi energetski viri v morju? Kako bomo lahko na osnovi robotiki, robotike odkrivali tudi velike globine morja? Obenem pa se moramo zavedati tega tudi, da bo ta robotika omogočila nekaterim ladjam, da bodo izkoriščale še več naravnih virov, odkrile nove vrtine, črpale nafto in na to odplule. Tukaj poznamo tako dobre kot slabe plati modrega gospodarstva. No, med slabimi platmi se moramo zavedati tudi tega, da je prebivalstva vedno več, vedno več manj je naravnih virov, vedno več je trgovine z blagom in obenem tudi tehnologija omogoča neverjeten obseg izkoriščanja, vsaj pred desetimi leti temu še ne bi verjeli. Več trditev bi želela izpostaviti. Prvo je najpomembneje. Morjo ne smemo storiti temu, tega, kar smo storili kopnemo. In zato moramo popolnoma spremeniti naš način delovanja. Sploh ne smemo govoriti o takšnem modelu izkoriščanja. Kaj smo storili na kopnem? Zapravljali smo z naravnimi viri, povzročili nepovratno škodo, pravi ekocid, to je zločin proti okolju. In enostavno smo zapravljali z naravnimi viri, kar je bilo kontraproduktivno strinjam se s tem, kar je povedala Klara Aguilera prej, moramo spremeniti naš model delovanja, moramo omejiti ribolov, tudi največji trajnostni donos. Tukaj gre za izkoriščanje naravnih virov, vendar pa lahko izkoriščamo le tiste naravne vire, ki jih mogoče obnavljati. Ne smemo črpati tistih naravnih virov, ki jih ni mogoče obnavljati. Tukaj ne smemo upoštevati le interesov kapitala. Izogniti se moramo učinku na stareže, pa tudi na naravne vire. Nasploh. Dva predpogoja sta potrebna za to, da bomo to dosegli. Dobro moramo upravljati za viri, staleži, za pomorskim okoljem in za ekosistemom to je bilo že rečeno, tega ne bom ponavljala. Zagotoviti pa moramo tudi nadzor. Vprašanje nadzora je zelo pomembno. Zaupanje ni dovolj, ko gre za pridelavo in počrpanje naravnih virov, je treba poskrbeti tudi za ustrezen nadzor. To je pomembno. Na koncu bi želela povedati, da če želimo biti učinkoviti, če želimo biti resni, če želimo doseči vse te cilje, ki smo jih zastavili in obljube, potem moramo izstopiti iz teh manjših nacionalnih okvirčkov, moramo nekati razmišljati o ekskluzivnih ekonomskih conah na tak način kot prej. Smo ena najbolj razdrobljenih celin, smo pa tudi najbolj pomorska celina. Zato moramo poskrbeti tudi za enotno delovanje. Institucije morajo še zelo veliko storiti. Gospod generalni direktorat Gedemar se ukvarja večinoma z ribolovom. Tukaj na Evropskem parlamentu imamo veliko različnih delovnih skupin, ki se ukvarjajo s tem. Tukaj imamo seveda odbor za ribištvo, ampak tudi odbor za promet in tako dalje. Ampak jasno je, da se ne zavedamo še v dovoljšni meri tega, da smo tudi pomorska unija. Na koncu pa še nekaj besed o človeštvu. Ne pozabimo na človeštvo. njegovo vlogo v morski politiki, moramo tudi reševati vse tiste, ki so izgubljeni na mori, vsa ta človeška življenja, ki jih je Evropska unija zapustila sredi odprtega more. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj pa nekaj govornikov in vse prosim, če se držijo omejitve petih minut. Prvi je Vitor Verdeljo, generalni direktor Evropskega združenja Alge kot biomase. Izvolite. Hvala predsedujoči in hvala za vabilo. Želim vam predstaviti tri teme. Najprej bom razložil, kaj so alge in v čem je težava, to je zdravje oceanov in kakšna je lahko vloga alg pri reševanju tega problema? Alge kot biomasa se lahko. Torej, kaj so alge? Alge so majhni organizmi, ki zagotavljajo fotosintezo. Takole izgledajo. So tisočkrat manjši od enega milimetra in obstaja jih cela vrsta z različnimi imeni, zajemajo različne vrste. To so alge, ki so najbolj obsežne na planetu. Najdemo jih v vseh oceanih in zagotavljajo največ fotosinteze. Kaj pa mikroalge? To tako imenovana morska trava. Te vidimo na obalah. To je nekaj slik alg, ki jih veliko najdemo v Evropi. Te, te pridobimo iz oceana v Aziji, pa jih, jih celo pridobivajo. Različne alge imajo različne lastnosti in značilnosti, ter se lahko uporabljajo za različne namene, naprimer za čiščenje odpadnih voda in za druge namene. Te alge so bile na portugalskem včasih zelo razširjene, ampak preveč smo jih pobirali iz morja in zdaj so zelo ogrožene. Zdaj pa nekaj besed o problemu. V čem je težava zdravja oceanov? To izhaja iz netrajnostnega izkoriščanja naših oceanov. Vidimo dva glavna problema. En od problemov je onesnaženje, pa, drugi pa prelov. Pri onesnaževanju gre za veliko različnih stopenj, naprimer zaradi prevelike količine CO2. -ja. Drugi problem je onesnaženje in sicer plastika, pa tudi prelov, ki je relevanten problem. Po mojem mnenju je plastika eden glavnih problemov, s katerim se danes soočamo. Ne gre za veliko plastiko, ampak mikroplastiko. Mikroplastika ni le plastika, ki izhaja iz same degradacije plastike, ampak se pojavi tudi naprimer po umivanju z rokavicami ali ko peremo perilo. Veliko delcev mikroplastike gre na ta način v oceane in sicer med 6 in 9 milijoni tonami na leto. Ta mikroplastika pa potrebuje tisoč let, da se razgradi, kar pomeni, da jih nikako ne moremo vzeti ven iz morja, saj jih vidimo le z mikroskopom, ampak jih pojejo ribe in vsi organizmi, ki živijo v morju in potem pridejo v našo prehransko verigo. Ampak poskusimo biti nekoliko bolj pozitivni. Dve glavne težave vidimo v, pri oceanih. Gre za to, kaj ustavljamo, kaj pošiljamo v oceane in kaj iz oceanov jemljamo. Pri ustavljanju gre za onestaženje, za to, kar vzamemo ven iz oceanov, pa je pomembno, kakšne so ribe, ki jih lovimo. Ruši, rešitev vidimo na treh ravneh. Preprečevanje. Ne gre samo za ozelenitev, ampak moramo to zaustaviti s preprečevanjem in povečati raven ozaveščenosti v gospodarstvu, v sektorjih, ki se ukvarjajo s plastiko, z dekarbonizacijo. In menimo, da bi bilo potrebno močno obdavčanje vseh tistih, ki povzročajo nasnaženje mori. Drugi korak, druga raven pa je dvigovanje ravni ozaveščenosti. Saj, če državljani ne bodo vedeli, zakaj gre, tudi politiki ne bodo ukrepali. In kot tretje, menim, da moramo imeti uravnoteženo izkoriščanje naših morij in oceanov. Brez tega ne bomo mogli začititi oceanom. Kaj pa lahko naredijo alge v tem kontekstu? Štiri stvari. Prvi dve govorite o tem, da lahko alge nadomestite krmo v kmetijstvu. V kmetijstvu uporabljamo 7 milijonov ton ribje moke na leto in sojne, moke in olja. Alge lahko nadomestijo te moke in proteine. In če alge lahko nadomestijo ribjo moko, potem bo manj rib potrebnih za to, da se pripravi ribja moka. In manj bo krčenja gozdov kot posledica tega alge se lahko uporabi tudi za veliko drugih vrst uporabe. Ampak ne rečem le to, da se lahko alge uporabljajo za tako imenovano selektivno bioremedijacijo, za popravljanje okolja. Potem pa še nadzorovano gnojenje morja tam lahko uporabljamo, v območjih, kjer je premalo kisika, lahko uporabljamo alge. In to lahko pripomore do sprememb v pro projektih za boj proti podnebnim spremembam. Se pravi, veliko možnih načinov uporab je, ko gre za alge. To vidimo tudi na prosojnici. Veliko raziskovalnih projektov že poteka v Evropi na vseh teh področjih. To je vse z moje strani. Hvala lepa. Thank you. And now, uh, Esther Asin. Zdaj pa Ester Asin, direktorica Svetovnega sklada za naravo in njenega, njegovega evropskega urada. Pet minut. Hvala lepa, predsedujoči, in hvala Evropskemu parlamentu za organizacijo tega dogodka. Veseli me, da lahko zastopam našo organizacijo WWF ali Svetovni sklad za naravo, ki se zauzema za ta načela. Nekateri govorniki to predstavljajo kot nek Eldorado. 24 trilijonov oziroma bilijonov se namenja za modro gospodarstvo oziroma ima promet v tem znesku. Po eni strani vemo, da, so, da obstaja velika vrednost v oceanih. Kot smo slišali, naj bi do leta 2030 prišlo do podvojitve modrega gospodarstva. Veliko je že bilo omenjenega danes, ampak danes kot organi predstavnica organizacije, ki jo dejansko skrbi za naravo, želim povedati, da sedajni kazalniki ne kažejo, da dosegamo napredek. Skoraj tretjina ribjih staležev je predmet prelova. Prekomerni ribolov ogroža ribe. Mangrovi in drevesnice so priča krčenju gozdov tri do petkrat hitreje kot tropski gozdovi. Govorimo o toksični plastiki, o podnebnih spremembah, na katere to vpliva na obalnem območju, pa tudi zakisljevanje hladnejše vode pripravi določene vrste rib, da se premikajo. Beljenje koral je tudi pojav, največji je, je bil pred dvema letoma. In če se bo ta trend nadaljeval, bomo izgubili vse koralne grebene na svetu. Ne gre samo za to, da je to nekaj čudovitega, ampak to pomaga številnim ljudem pri njihovi prehrani in lahko pride do množičnega uničenja. vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja se pomaga izpolniti s pomočjo zdravih in dobro upravljenih oceanov. Povejmo to na preprost način. Ne smemo govoriti samo o naši željah po modri rasti, ampak bi morali govoriti o tem, da bi morali zmanjšati tveganje in povečati odpornost oceanov, zlasti v luči podnebnih sprememb. In številni teh ekosistemov se uničujejo, preden sploh pomislimo na nje. Zato bodo potrebne velike naložbe. In te naložbe te cilje moramo upoštevati pri vseh ciljih. Smo na pomembnem razpostju. Po eni strani imamo razvoj mest in po drugi razvoj oceanov. In kaj je tisto, kar potrebujemo? Potrebujemo orodja, ki jih moramo izvajati, zato da ohranimo odpornost in povečamo odpornost oceanov. Trajnostni ribolov do leta 2020 moramo ohraniti in izpolnjevati zakonodajo, ki je že v veljavi. Še ena ključna politika Tukaj imamo nekaj zakonodajnih aktov in sicer imamo skupno ribiško politiko, okvirno direktivo o pomorski strategiji in tudi konvencijo o biološki raznolikosti iz Aichija, z Japonske. In vse to moramo dobro izvajati. Pariški sporazum, cilji trajnostnega razvoja, potem konvencija o biotski raznolikosti so tu in zdaj potrebujemo nov zagon. Pozvati moramo ljudi, da bodo si to vzeli bolj k srcu in to bodo naredili potem tudi politiki. Odzvati se moramo na globalni poziv za naložbe v modro gospodarstvo. Tako doma kot po celem svetu moramo se zauzemati za trajnostno ribištvo, in za krožno gospodarstvo. In zato, da bi ohranili odpornost naših oceanov, moramo izpolnjevati roke do leta 2020. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Remi Gruje, pet minut, izvolite. Dr. Enkel. Um, good morning or good afternoon, rather everybody. Lepo pozdravljeni, spoštovani komisar, evropske poslanke in poslanci, kolegi in kolegice. Ocean Energy Europe je organizacija, ki se osredotoča na oceansko energijo, osredotoča se bo na klimatsko energijo in energijo valov. Plimovanje. V predstavitvi bom predstavil oceansko energijo. Morda se sprašujete, zakaj potrebujemo oceansko energijo? Odgovor na to vprašanje je dvojno. Prvič zaradi podnebja in drugič zaradi industrijskega razvoja. Zakaj podnebje do leta 2050 ne smemo več pokoriti niti malo plina, niti malo energije? premoga, zato da bi pridobivali energijo, če želimo rešiti okolje. Poskrbeti moramo za čiste energetske vire. 80 odstotkov vseh energetskih virov mora biti obnovljivih do leta 2050, kot je predlagala Evropska komisija. Če želimo doseči ta cilj, pa moramo poskrbeti tudi za ustrezno ravnovesje med dvema vidikoma potrebujemo vse energetske vire, potrebujemo energetsko učinkovitost, ravnoteže med popraševanjem in ponudbo, ustrezno hrambo energije, pa tudi energijo valov in plimovanja. Zakaj potrebujemo valove in plimovanje? Zato, ker proizvajata elektriko ob različnih časovnih režnih kot sončna energija in pa energija vetrnih elektrarn. Upam, da bomo lahko do leta 2050 poskrbeli za 10 odstotkov proizvodne energije na osnovi teh energetskih virov. Na to pa še razvoj. Energija oceanov pomeni tudi naložbe in industrijske koriste. Temu smo bili priča pri vetrnih turbinah in vetrnih elektrarnah v številnih državah članicah. Nemčija in Danska sta bili prav gotovo upravičeni do številnih koristih globalnega trga in želimo si podobnega razvoja v vseh obaljnih državah Evropske unije. Do leta 2050 bi lahko ustavili štiri, ustvarili 400 tisoč delovnih mest v Evropi, pa še veliko izven Evropske unije. Veliko pogovora je o stroških, da je to predrago ali pa zelo drago. No, preučili smo, kako je z stroški, imamo čisto iste rezultate kot veterne elektrarne ali pa sončne elektrarne. Gre enostavno za nekaj kablov in ustrezno opremo, če sem to nekako poenostavil. Ampak to je pomembno. Zeleni rasti smo že priča, zdaj pa moramo zagotoviti še modro rast. Modra je nova zelena na nek način in oceansko energijo je mogoče razvijati na trajnostni način. Strinjam se s tem, kar je povedala gospa Toma. Študije o oceanski energiji kažejo na to, da je oceanska energija zelo čista. obenem pa lahko zagotovimo tudi ustrezno delovanje in skoriščenje energetskih virov tam, kjer so tokovi močni. Tam, kjer so tokovi močni, pravzaprav ni veliko biotske raznolikosti na morskem dnu, zato to tehnologijo lahko brez škode namestimo. Ponavadi to potrebujemo v primeru, ko je treba namestiti določena sidrišča, kar pa ima tudi minimalni učinek na okolje in na morsko dno. Ne želimo si storiti uh, na morju to, kar smo storili na kopno, ampak za oceansko energijo prav gotovo ne bomo tega storili. Upoštevati moramo tudi morske sesalce, ki jim sledimo pri številnih operacijah. Konkretno smo sledili populacijam tjulnom in tudi oni so opazovali nas, ogledali so si naše turbine in zaenkrat še nismo zabeležili nobenih nevarnih trkov. Modro je torej nova zelena, tako okoljsko kot gospodarstvo in moramo gotoviti, kako bomo zagotovili ta prehod. To lahko naredimo na trajnosten način. Nekdo je govoril o tem, da bi moral investirati zasebni sektor, kolegica iz Evropske investicijske banke to dobro pozna, ampak investitorji potrebujejo dva predpogoja. Tržno izvedljivost in pa ustrezen dohodek glede na investicija. Najprej se zahvaljujem komisarju Mojdešu, komisarju Veli in pa Evropske komisiji nasploh za pet let okrepljene politične in finančne podpire za naše projekte. Brez njihove podpore določene tehnologije ne bi mogli razviti. Tega ne bi bilo v vodi. In kot je povedal komisar Vila, smo prejeli kar nekaj financiranja, ki se bo nadaljevalo do leta 2025. To smo vložili v nekatere naprave in obrate ki si jih lahko ogledate na teh fotografijah. Hvala, komisar Vela. Pozivam pa države članice k ukrepanju. Veliko podpore smo dobili tudi od Baskije, ki je poskrbela za številne zgodovinske premike naprej. Na nacionalni ravni potrebujemo tržno prepoznavnost, obenem pa tudi ustrezen dohodek glede na naložbe. Investitorji v kapitalističnem okolju ne bodo vlagali, če ne boste izpolnjena ta dva predpogoja. Če ste predstavnik države članice oziroma evropski poslanec, ki govori v imenu države članice, razmislite o nacionalni energetski strategiji in poskrbite za večjo prisotnost oceanske energije. Če tega ne storite iz podnebnih razlogov, to storite iz popolnoma sebičnih razlogov. Pri vetrnih elektrarnah smo že videli, da so imeli tudi lokalne skupnosti veliko koristi od to vrstnega pridobivanja energije. In enako bo tudi pri oceanski energiji. Če želite še več informacij, prosim, da si ogledate našo spletno stran. Veselim se sodelovanja z vami in upam, da bo modra rast postala tudi del industrijske resničnosti. Najlepša hvala, gospod Gruel. Zdaj pa še zadnji govorec, Kristof Didgat, generalni sekretar Sea Europe. Hvala gospod predsedujoči, spoštovana komisarja, gospa Majsner, gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. Najprej zahvaljujem organizatorjem te konference, da so povabili tudi Sea Europe. Sea Europe je tista organizacija, ki predstavlja interese delnic in pa proizvajalcev pomorske opreme po celotni Evropi. Več kot 8000 podjetij deluje v evropskem kontekstu in skupaj se predstavljamo kot evropski pomorski tehnološki sektor kaj počne ta organizacija na konferenci o oceanih. Dovolite mi, da naj vam na hitro to pojasnim. Skrbimo za ohranjanje, konverzijo, pretvorbo, vzdrževanje platform na odprtem morju. In v Evropi smo še vedno v vodilnem položaju na tem področju, na to smo zelo ponosni. Počnemo pa še več kot predstavniki industrije vedno bolj razmišljamo o infrastrukturi in tehnologijah, ki so prilagojene modri rasti. In če si vzamemo za primer križarke, menimo, da je tudi to pomemben del dejavnosti v kontekstu modre rasti. Pomorski tehnološki sektor si želi prispevati k trajnostni modre gospodarske rasti, obenem pa želimo razbremeniti vsta pritisk, ki ga izvajamo na oceane. Sodelujemo tudi v kontekstu platform na odprtem morju in začeli smo tudi z novo raziskovalno agendo januarja letos, ki se bo ukvarjala ne le za plovbo po morjih, ampak tudi z pristaniškim sprejemom, zmogljivostim in pa vsemi dejavnostmi modre rasti. Najprej plovba po morjih, ki vključuje tako pomorska plovila kot tudi kopenske poti. Želimo poskrbeti za čisti pomorski promet. Do leta 2030 želimo graditi čista plovila, ki ne bodo proizvala nobenih emisij. Pri drugih plovilih pa se želimo zmanjšati 50 odstotkov emisij pri plovbi in navigaciji po morju. Do leta 2050 mislim, da lahko poskrbimo za nično oglično prisotnost vsakega plovila. In ko govorimo o ničnem ogliku, govorimo tako o toplogrednih plinih, kot tudi o zmanjšanju onesnaževanja vode in pa onesnaževanje v smislu hrupa. In želimo preseči ambicije pomorske organizacije v Londonu. Pomorska ploba mora postati čim bolj čista, razmišljamo pa tudi o modrih dejavnostih. Prejšnji govornik je že omenjal energijo valov in plimovanje tudi to podpiramo, ampak se bomo sredotočili na nekatere druge dejavnosti. Želimo okrepiti razumevanje morij, oceanov, pa tudi notranjih plovnih poti. Te poti pa moramo tudi zaščititi. Poskrbeti moramo za popolno integriran sistem spremljanja teh voda, ki nam bo zagotavljal tudi celovit pregled okoljskega učinka katerekoli operacije ali pa dejavnosti, ki se izvaja na morju, tudi na odprtem morju in v globinah morja. Evropska unija bo lahko na osnovi tega izvajala tudi ustrezne operacije čiščenja vod v Evropski uniji. Želimo se povezati tudi z lokalnimi in pa obaljnimi pristojnimi organi. Izgraditi želimo modularne sisteme, na osnovi katerih bomo zaščitili delavce na odprtem morju, poskrbeti moramo za ustrezne življenjske delovne pogoje na morju, obenem pa moramo zgraditi tudi določeno infrastrukturo. Ambicija pomorskega tehnološkega sektora je, da v Evropski uniji tudi zgradimo prve ploveče otoke za izvajanje nekaterih čistilnih dejavnosti. Če pa želimo to doseči, je treba izpolniti nekatere predpogoje. Prejšnji govorci so to že omenili. Potrebujemo veliko investicij v inovacije, raziskave. Tako v kontekstu Horizon Europe, kot tudi izven konteksta tega programa. Sektor pomorske tehnologije že tako ali tako vlaga 10 odstotkov letnega prometa v dejavnosti razvoja in raziskav. In smo tudi v vodilni ulogi pri teh dejavnostih. Ampak, če želimo doseči celoten potencial modre rasti in želimo poskrbeti za to, da bo pomorski promet postal čim bolj čist in zelen, potem je treba vlagati še več v razvoj in raziskave. Nove tehnologije in nove modele moramo pa podpirati in dopolniti še z ustrezno politiko. To je pomembno v kontekstu Evropske unije še posebej. Mislim, da nam bo to pomagalo pri večji inovativnosti in če smo v evropskem kontekstu bolj inovativni, bomo postali tudi bolj konkurenčni na globalni ravni. Tretjič, obstaja jasna potreba potem, da naš sektor dobi lažji dostop do instrumentov financiranja Evropske unije, sploh pri kapitalskih investicijah, ko gre za nekatere pomembne platforme in plovila ki bodo delali na področju modre rasti. Zaposlovati moramo tudi visoko motivirane delavce in mlade, ki so zmožni delati z inovativnimi tehnologijami, ki so zmožni oblikovati te tehnologije in se lahko tudi zelo hitro prilagajajo tehnološkemu razvoju. Pa še zadnje in tudi pomembno, obstaja jasna potreba po posebni sektorski strategiji, ki pravimo leadership strategy, torej vodstvena strategija, ki nam bo omogočala, da ohranimo globalno konkurenčnost v tem kompleksnem sektorju in pa sektorju proizvodnje pomorske opreme. Moramo stati pa vodilni vlogi pred našimi globalnimi konkurenti tudi na področju inovacij. To bo koristno tako za sektor, kot tudi za pomorsko skupnost in vse dejavnosti v kontekstu modre gospodarske rasti. Moje sporočilo na kratko je torej, da so oceani namenjeni tudi razvoju ladjarskega, pomorskega sektorja. Tudi to je zelo pomemben element za razvoj in za prihodne generacije ter naš planet. Želimo prevzeti vso odgovornost in se potruditi no, po najboljših močeh za to, da bi to izboljšali. Najlepša hvala, gospod Tidegat. S tem smo zaključili z zadnjim panelom, s panelom številka 3. Vem, da ste nekateri imeli pripravljena vprašanja, ampak žal so me obvestili, da vam ne morem dati možnost za vprašanje, zato ker čez nekaj trenutkov ne bo več na voljo tolmačenja. Približujemo se zaključku te pomembne konference. Prosim vas za razumevanje. Hvala. Okay. So, ladies and gentlemen, we'll still rest in the room. It's, it's... Najlepša hvala. No, v sejni dvorani je še vedno kar veliko ljudi, veliko udeležencev, to je zelo dobro. Ne čaka nas še ena dolga razprava, le še sklepni nagovor. Komisar Vela bo takoj dobil besedo, poskrbel bo za tematski zaključek, potem se bom vsem zahvalila in konference bo konec gospod komisar Vila. Izvolite. Najlepša hvala, Gezine, spoštovane gospe in gospedje. Najlepša hvala za cel dan zelo zanimivih razprav in predstavitev. Zelo spodbudno je, da je jasno to, da ne glede na to, kakšna so naša politična stališča ali pa predlogi, da se lahko strinjamo glede enega. Brez konkretnih usklajenih oceanskih ukrepov naše podnebje naše gospodarstvo, naše okolje in naše življenja ne bodo na varnem. V zadnjih letih je Evropska unija sprejela zelo ambiciozne ukrepe za zmanjšanje proizvodne plastike, za zaščito pomorskega okolja, za boj proti nezakonitemu neurejenemu ribolovu in zato, da bi ribiški sektor postal čim bolj vzdržen, podprl modro gospodarstvo in obenem bi to dopolnjevali tudi z novimi raziskavami in raziskovanjem morja še vedno pa se moramo soočiti z velikimi izzivi, oceanski sistemi so kompleksni in tukaj treba poštevati tudi nekatere s tem povezane vidike, podnebne spremembe, prelov, izguba biotske raznolikosti. Vse to bo imelo negativne posledice. Prebivalstvo se bo povečalo na 10 milijard do leta 2050, kot so nekateri že omenili, in to je nekaj, kar bo ta pritisk le še povečalo. Evropska komisija je v polni meri zavezana reševanju oceanov in podpori dodatnih ukrepov na tem področju. V naslednjem programu Horizon Europe je področje oceanov v osredju raziskav na evropski ravni. V naslednjem Evropskem pomorskem in ribiškem skladu pa bomo prav gotovo predvideli pomembno ulogo oceanov. Enako velja za instrumente za zunanje financiranje po letu 2020. Smo mednarodna voditeljica in Evropska unija bo še vedno prevzemila zelo pomembno vlogo tudi na globalni ravni. V kontekstu agende 2030 OZN za trajnostni razvoj, pa tudi v kontekstu izvajanja pariškega sporazuma, moramo poskrbeti tudi za zaščito pomorske biotske raznolikosti na odprtih morjih. Če želimo poskrbeti za zdravje in čistočo svetovnih oceanov moramo sodelovati. In zato sva skupaj z kolegico Svederiko Mogherini predložila pobudo za globalni forum deležnikov na področju oceanov. Globalni akteri, predstavniki, akademiki, raziskovalci se bodo pogovarjali o izzivih, mednarodnega upravljanja z oceani, obenem pa bodo sooblikovali ukrepe. To bo še en korak naprej na poti do bolj integriranega pristopa glede oceanske politike na evropski in globalni ravni. Moramo se vprašati, ali ta mednarodna skupnost ne bo še okrepila delovanje na evropski ravni obstaja jasna potreba po dodatnih ukrepih, z delom bomo nadaljevali in upam, da boste z delom nadaljevali tudi vi, tako da bomo vsi skupaj poskrbeli za bolj čiste in bolj modre oceane. Najlepša hvala. Thank you very much. Hvala lepa, gospod komisar, gospod Vela. Zelo cenim to, da ste ostali tukaj do konca konference, tudi jaz sem tu cel dan, ampak to je moja pobuda, te konference si želim že zelo dolgo časa, tako da ni nič čudnega, da sem si želela tukaj biti cel dan, ampak komisari ponavadi imajo zelo veliko odgovornosti, čudovito je, da ste preživeli z nami vas dan in vsi tukaj ste gotovo videli, da so vaše zaveze resne. Vsaj sama sem prepričana glede tega, da si želite v čim večji meri zaščititi oceane. Imam pa še jaz nekaj pripomb. Nekateri ste se spraševali glede plastike oziroma plastičnega materijala, ki naj bi bil uporabljen pri tej steklenički, ampak mi smo prvi zavrnili te plastične stekleničke in zdaj imamo steklenice, ki so iz kombiniranega materijala, uh, samo zamašek je plastičen, ampak to je plastika, ki jo je mogoče ponovno uporabiti in to je prav gotovo dobra pobuda, s katero moramo nadaljevati. Razmišljati moramo o tem, kako bi se lahko na vsak način izognili tem, da bi uporabljali plastiko za enkratno uporabo. To sem želela še dodati. Mislim, da je bila ta konferenca zelo dobra, sama sem zadovoljna. Veseli me, da nam je uspelo to izpeljati od začetka do konca. Toliko vas je bilo, tisoč se vas je registriralo ali še več. Morda bi bilo dobro, da bi se vas registriralo milijon, še več ljudi bi zvedelo za problematiko oceanov, ampak to je dober začetek. Evropska agencija za oceane je dobra zamisel, popolnoma prav imate, to je pomembno. Ni dovolj, da imamo le generalni direktorat Mare, ampak bi lahko imeli tudi oceansko agencijo. Zdaj pa bi se želela zahvaliti vsem, ki ste se odeležili tega dogodka. Brez prisotnosti javnosti ne bi mogli organizirati in izvesti konference. Zahvaljujem se vsem govornikom, vsem kolegom iz Evropskega parlamenta, številni poslanci so bili danes tukaj. Še nikoli se nisem odeležila konference, kjer bi bila tako dobra odeležba. Dogodek je bil uspešen in to moramo ponoviti vsi, ki so organizirali ta dogodek, še posebej Tejanje v kabineti in pa tudi Magdalena Biorun in Gonzalo de Madosa Sense, so lahko zadovoljni. Zahvaljujem se tudi GD Mare, Ramonu van Barneveldu in pa Aleksandru Lamotu. Ona dva sta bila zelo zaposlena pri organizaciji tega dogodka. Na začetku pa sem pozabila še na en generalni direktorat, ki bi ga želela zdaj omeniti, Zahvaljujem se tudi generalnemu direktoratu za okolje. Pozabila sem se zahvaliti generalnemu direktorju za okolje, ampak tudi oni so sodelovali pri tem. Ne na zadnje pa se zahvaljujem tudi vsem, ki ste bili tukaj, ki imate radi oceane in morja. Predvsem je pomembno to, da moramo zaščititi ocean, le en planet imamo, v resnici le en ocean in ocean ta ocean moramo zaščititi. Zaščitimo to, kar imamo radi, to, kar nam je blizu. Vsi moramo storiti vse, kar je v naši moči, zato da zaščitimo oceane. To je glavno sporočilo, ki sem ga želela predstaviti danes. Želim vam srečno pot domov, upam, da se bomo še kdaj sestali. Hvala. Thank you.